Gospe in gospodje, pozdravljeni. Začeli bomo z sejo odbora IMKO. Na začetku predlagam, da sprejmemo dnevni red. Hvala lepa. Nobenih komentarjev. Sprejeto. Imamo zapisnike z dne 25. in 26. januarja, 6. februarja, 9. februarja zapisniki so vam na voljo in bodo sprejeti, če nihče ne bo ugovarjal do konca današnjega zasedanja. Prav, v redu. Sporočila predsednice. Povedati vam moram, da se seja prenaša preko spleta. Na voljo imate tudi aplikacijo e-meeting. Poslanci in asistenti lahko tam dostopate, dostopate do podatkov in dokumentov. Imeli bomo izredno zasedanje odbora v ponedeljek 13. marca in sicer od 7. do pol 9. v Strasburu. Lepo prosim, da si to zapomnite. Pozdraviti želim tudi obiskovalce na današnji seji. Gre za koalicijo članov različnih organizacij invalidov. Pozdravljeni, dobrodošli med nami. Vem, da si želite spremljati napredek, ki ga dosegamo na področju dosega o dostopnosti ta dosej jemljemo zelo resno in hvala, da ste se nam danes pridružili. Vendar preden pridemo do tja, nas čaka še kar nekaj točk. Vseeno pa, seveda ste dobrodošli in lahko ostanete. Če je še kdo tukaj, ki nima tolmačenja, pa bi si tolmačenje želel, sporočam vam, da je še nekaj stolov na voljo ob strani dvorane, morda pa lahko najdemo še kakšno mesto. Gospa tukaj vam bo pomagala. Če nimate tolmačenja torej in bi ga želeli imeti, lepo prosim, da nam to pokažete, zato da vam lahko pomagamo najti drugo mesto. Običajno na tej točki dobimo najnovejše informacije o trialogih in drugih dogodkih. Tega zaenkrat ni, zato se bomo lotili kar prve vsebinske točke. Gre za napotitev delavcev na delo v okviru opravljanja storitev. Pripravljavka mnenja je Kristel Šadelmoze. Gre za mnenje, ki ga bomo dali odboru za zaposlovanje. Kar takoj dajem besedo poročevalki, potem pa seveda tudi drugim govornikom. Lepo prosim, da se držite časa za govor, pet minut poročevalka, ostale tri minute za to, da se bomo lahko držali um, časovnice. Če želite besedo, seveda se javite. Kristel Šadrmoze, hvala lepa. Hvala, gospa predsednica. Danes bom govorila dansko. Zato lepo prosim, da si tisti, ki ne razumejo danščine, nadenejo flešalke. Prav. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala, da ste mi dali pet minut. Ne vem, ali bom potrebovala vseh pet minut, ampak eh, v vsakem primeru najlepša hvala. Povedala sem že, v katero smer naj bi šli v odboru Jimko. Predlogov sprememb prav tako ni tako veliko, mislim, da jih je osem in seveda zelo me zanima slišati, kakšna so vaša mnenja v zvezi s tem, zato da se lahko v odboru dogovorimo. V splošnem pa želim povedati, da podpiram predlog komisije, da bi revidirali direktivo o napotitvi delavcev na delo. No, vsaj namen spremembe podpiram, da bi izboljšali direktivo o napotitvi delavcev na delo. Ampak na treh področjih imam še vedno nekaj predlogov sprememb. Mislim, da bi bil predlog tako boljši in tudi jasnejši, zato da ne bomo povzročali težav za države članice, delavce ali delojemalce. Prvi pomislek zadeva trajanje napotitve. Komisija meni, da je obdobje 24 mesecev v trenutnih pravilih primerno. Sama pa predlagam, da se obdobje skrajša na šest mesecev. Zakaj? Razlogov za to je več. Ampak povedati želim, da sem se za šest mesecev odločila za to, ker lahko naprimer velja, da je treba po šestih mesecih začeti plačevati dohodnino v tej državi. Zato ima smisel, če napotitev omejimo na šest mesecev. Zakaj je to pomembno? To je pomembno z vidika skupnega trga, zato ker moramo zagotoviti okvir za pošteno konkurenco. Želimo si, da bi delovci bili deležni poštene obravnave. To pomeni, da je treba zagotoviti enako plačilo za enako delo na enakem mestu. Vendar trenutna pravila ne zagotavljajo, da bodo ljudje plačani enako za enako delo. Še nekaj pa mislim, da je pomembno, namreč mislim, da moramo omejiti beg možganov. Zagotoviti želimo enake pogoje, zato da ne bo prišlo do tega, da bi zelo usposobljeni deloci odhajali z vzhoda na zahod, kjer bi bili zaposleni pod neenakimi pogoji. Zato predlagam, da se obdobje skrajša na šest mesecev. No, drugo vprašanje zadeva definicijo plačila za delo. V osnutku mnenja predlagam, da bi uporabili že obstoječo definicijo plačila za delo. Komisija želi uvesti spremembo na tem mestu, samo pa mislim, da je bolje, če ostanemo pri trenutni definiciji, kajti trenutna definicija sledi tradicijam v državah članicah. Obenem pa lahko nova definicija upelje veliko negotovosti in to bi bilo slabo. Socialdemokrati smo zelo zaskrbljeni zaradi tega. In še nekaj, in sicer pravila za začasno zaposlene delavce. Zelo pomembno je seveda, da sledimo pravilom in zakonodaji na tem področju, ampak če imajo države članice dodatna, strožja pravila za zaščito delavcem, delavcev na začasnem delu, potem mora država članica imeti možnost, da to tudi stori. Toliko v zvezi z predlogi sprememb, glede na predlog komisije. V splošnem podpiram torej predlog komisije, kakor sem dejala. Veselim se vaših komentarjev in pripravljena sem poiskati kar najširše možno soglasje in upam, da bo odbor za zaposlovanje dejansko prisluhnil našim predlogom. Hvala. Kdo bo spregovoril v imenu ELS? Andreas Švab, izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica, gospa Šaldemuze. Hvala za vaš prispevek. Gospod Karas je žal odsoten. Prosil pa me, da preberem njegov prispevek in tudi sam bom še kaj dodal. 28. novembra smo imeli prvo izmenjavo mnen in tam smo že videli, kakšna so različna izhodišča skupin. Strinjam se z gospodom Karasom, namreč mislim, da moramo poskusiti drug drugega razumeti in poiskati kompromis za to, da bomo imeli več in večje soglasje v odboru. Glede na to, kakšno je trenutno, trenutno mnenje in kakšen je bil predlog komisije je treba omeniti štiri točke. Prvič, trenutno je mogoče izhajati iz tega, da bomo razširili to direktivo o napotitvi delavcev, seveda pa morajo veljati enaki pogoji za vse sektorje, zato da okrepimo skupni trg. Takšna široka uporaba bo pripeljala tudi to, da izjem več ne bo. Drugič, podjetja, še posebej MSP-ji, morajo lahko poslati napotene delavce na delo v tujino in ne smemo jih tukaj uvirati. To je zelo pomembno za ELS, kajti zdaj govorimo tudi o svežnju o prostem pretoku storitev. Ne smemo si delati utvar, da bi lahko imeli drugačna pravila med napotitvijo in prostim pretokom storitev. V prihodnih zasedanjih bomo prišli spet do tega, da v Evropi ni veliko podjetij, kjer je zaposlen samo en človek. Kakor hitro sta zaposlena dva, ne gre samo za prost pretok storitev, ampak je treba upoštevati širšo zakonodajo. In če želimo imeti skupni trg, moramo poskrbeti, da se bomo držali pravil. Seveda, to je jasno, ampak pravila morajo biti najbirokratska in ne smejo priti do tega, da bi ovirali čezmejne dejavnosti. Iz nemško-francoskega mejnega območja vam lahko povem več zgodb o tem, kaj se tam dogaja. Gospod Karas predlaga, da ne bi smeli preobremeniti podjetnikov na potitev nad šest mesecev bi morali urediti drugače. Tretjič, kolega Karas si želi, da bi imeli razpravo o spremembi te direktive in da bi v tej razpravi ločevali med Zahodno in Vzhodno Evropo. On misli, da to ni dobro, on pravi, da smo ena Evropa. Treba se držati pravil na področju zaposlovanja, zato moramo to zakonodajo nujno obdržati premustiti moramo te razlike med eh, državami z višjimi in nižjimi plačami. To je tudi linija ALS. E in na koncu, kolegice in kolegi, kolega Karas si želi, da bi podali svoje mnenje kot odbor IMKO. Pristojni odbor je odbor za zaposlovanje in odbor za zaposlovanje bo moral v trialogu zastopati stališče parlamenta. Mi smo odbor za notranji trg, zato moramo zagovarjati to, da se treba držati pravil in v tem smislu vam lahko povem, da sem ob prispevku gospoda Karasa povedal tudi že svoje mnenje in veselim se nadaljne razprave. Hvala, gospa predsednica. Sama sem poročival, ko sem si v imenu EKR, nekaj komentarjev v imenu EKR, tudi moje stališče najprej kar zadeva pravno podlago. Govori se, da bi lahko spremenili pravno podlago, mislim pa, da je prav, da se držimo trenutne pravne podlage. Gre za to, da je mogoče zagotavljati storitve, po mojem mnenju ne bi smeli širiti pravne podlage iz člena 53, 1 in 62 na 1, 5, 1 in 1, 5, 3. Kar zadeva dolgotrajno napotitev. Komisija je vključila novo določbo o dolgoročnih napotitvah. Naj bi se borili proti socialnemu dumpingu, predlagajo 24 mesecev in napoteni delavec bi bil potem upravičen do pravil glede zaščite po 24 mesecih. To je kumulativno pravilo podpiram to, da poskušate preprečiti socialni dumping in zagotoviti enake pogoje za vse. Ampak 24-mesečno obdobje je arbitrarno, to ne odroža realnega stanja v številnih sektorjih, še posebej, ko govorimo o kumulativnih predpisih in prav gotovo ne podpiram tega, da bi to zmanjšali na šest mesecev na vseh področjih. Naprimer, vzemite primer nakupa skenerja za pregledovanje za raka. Vzdrževalna pogodba traja običajno deset let. Dobavitelj bo moral potem seliti inženirje po vsej Evropi, da bodo servisirali ta stroj. In na koncu desetih let bi to lahko morda znašalo več kot šest mesecev. Zato ne morem sprejeti tega naključnega predloga fiksnih obdobij. Imam nekaj pomislekov v zvezi s tem, koliko so ti predlogi v skladu s 3. in 8. členom rimske pogodbe. Tam je navedeno, da se delovca obravnava v zvezi z veljavno zakonodajo. Po mojem mnenju ne bi smeli oduzeti delovcu obveznih pravil glede zaščite. To bi morala biti izbira. In jasno je, da jamstva že obstajajo, da zaščitimo pred socialnim dumpingom, to je v obstoječi zakonodaji, mislim, da ni potrebe po uvedbi tega naključnega roka. Čisto mogoče je, da bi to lahko storili pri premiku med različnimi jurisdikcijami, ne da bi za to potrebovali dodatne pogoje. Primer so vam že podala in ta primer bi lahko deloval v številnih drugih državah članicah prav tako. Poskrbeti pa moramo, da bodo pravila izvršljiva. To so moje glavni komentarje. Andreas je rekel, da bi pri ELS predlagali pravila izuzetje za MSP-je. Izuzetje za MSP-je so mi všeč, ampak samo predlagam, da bi imeli izuzetje za MSP-je, za velika podjetja in tudi za podjetja v določenih sektorjih. Dobro, če ne drugače, pa pač samo za MSP-je. Dobro, Denis. Denis de Jong. Hvala lepa, Viki. Hvala tudi poročevalki. ne morem dovolj povdariti, kako pomembna je ta razprava zdaj na nizozemskem, ko se izvaja volilna kampanja. Veliko kritike Evropske unije je povezanih z pomankanjem enakega plačila za enako delo na enakem mestu. In to je zelo negativno vplivalo na podobo EU nasploh. Mislim, da je to zelo pomembna razprava in strinjam se s poročevalko, kajti mislim, da je osnova njenega predloga dobra. Podali bomo nekaj predlogov, ki so bolj poglobljeni, seveda pa smo pripravljeni na kompromise. Po mojem mnenju pa je dobro, da bi upoštevali različne poglede političnih skupin, z vsega političnega spektruma. Šest mesecev je, po našem mnenju, preveč. Poprečje zaenkrat je štiri mesece, mi bi to znižali na dva meseca. Nekateri na nizozemskem želijo iti še dlje, še manj kot dva meseca. Predsednica se smeje, ampak to ni smešno. To ni smešno. To vodi do diskriminacije, do rasizma in zaradi tega so ljudje uperjeni drug proti drugemu. Nisem pogosto čustveno prizadet, ampak v tem primeru prav gotovo sem. Zato bomo mi predlagali dva meseca. Napotitev, kar zadeva nas, mora vključevati delo za domače podjetje, kjer ima podjetje sedež za obdobje 90 dni. To bomo vključili v predlog, prav tako si želimo, da bi to bilo veljavno tudi za sektor prometa. Zaenkrat še ni popolnoma jasno, ali direktivo o napotenih delovci velja tudi v tem sektorju. Mislimo, da bi to moralo veljati tudi za promet. Seveda, upoštevati moramo razsežnost konkurence in tako naprej, pa tudi različne časovne omejitve, čas vožnje, čas počitka in tako naprej. Ampak načeloma bi to moralo veljati za vse sektorje, zato bomo vložili predloge sprememb v to smer. Imamo še nekaj predlogov sprememb, ampak to so tiste tri najpomembnejše točke za nas in uh, veselim se že razprav, ki jih bomo imeli v okviru poročevalcev v senci. Hvala. Hvala lepa. Ste govorili v imenu Dite, da? Gospod Selimovič, izvolite. Alde. Hvala, gospa predsednica. Na začetku se bom zahvalil poročevalki za osnutek mnenja. Mislim, da je to dobra osnova za nadaljne delo. Razprava o napotenih delavcih poteka v številnih državah. Predsednica prekinja. Se opravičujem. Na drugem kanalu so težave. Vi govorite angliško, ampak jezik, ki ga slišim, je drugačen. Govornik se je pošalil, da ga morda tolmačimo v angliščino. Boste še enkrat začeli. Hvala. Hvala, poročevalki, za osnutek mnenja. Drugi kanal. Poslušamo finščino. In zdaj je to rešeno. Poskusimo še enkrat. A zdaj deluje? Prav. Torej, v številnih državah članicah potekajo razprave na to temo. Napoteni delavci so povezani z argumenti glede dirke do dna. Kaj ti? Oni naj bi prispevali k temu, da so plače niže in da so socialne mreže manj varne. Ampak jaz mislim, da bi morala razprava razkriti zmote takšnih argumentov. Dejstva morajo biti takšna, kot so, če želimo ustrezno govoriti o predlogu, ki ga imamo. Na začetku moram povedati, da posod po Evropski uniji velja zmota glede geografskega vzorca napotenih delavcev. Številni menijo, da večina napotenih delavcev prihaja iz tako imenovanih novih držav članic in da so ti delavci napoteni v tako imenovane stare države članice. Ampak statistika in dejstva kažejo nasprotno. Delors je izdelal študijo in tam je navedeno, da Poljska sicer vodi, ampak nje sledita Nemčijo in Francija. Napoteni delavci torej niso delavci, kjer bi delavci iz revnih držav zlorabljali bogate države. Tok gre tudi v drugo smer in to moramo upoštevati. Drugič, številne menijo, da napotitev delavcev zadeva samo nekvalificirane delavce. Še enkrat, dejstva govorijo drugače. Napotenih delavcev je več na področjih z nizkimi ali srednjimi kvalifikacijami, naprimer gradbeništvo, ampak tudi sektori z visoko kakovostjo storitev, naprimer finančni sektor ali uprava, so prav tako med sektori, kjer so delavci napoteni v druge države. In še nekaj, številne menijo, da napotitve delavcev vodijo do socialnega dumpinga. Vsi se spomnimo zgodb o polskih delavcih v Združenem kraljestvu. Negateri sindikati so naprimer kričali, vrnite se domov na latvijske eh, delavce. In to ni sprejemljivo. Zelo pomembno je, da spet vemo, kaj se dogaja. European Policy Center je izdelal študijo, kjer je jasno, da lahko napoteni delavci povečajo stopnjo zaposlitve v gostiteljici, s tem zmanjšajo stopnjo brezposobnosti in povečajo davčne prihodke v državi izvora. Mislim, da to koristi celotni Evropski uniji. Vendar, zlorabe in nezakonito postopanje obstajajo in proti temu se moramo boriti na evropski ravni. Zato bom predlagal nekaj predlogov sprememb v zvezi z osnutkom mnenja. Moje predloge sprememb bodo navedeni v okviru treh ciljev. Prvič, treba je zagotoviti svobodo zagotavljanja storitev v državah članicah gostiteljicah. To je svoboščina, ki je zapisana tudi v pogodbe. Drugič, zagotoviti je treba pravno gotovost na področjih, kjer tega danes ni. Mislim, da moramo spoštovati minimalna glede, pravila glede plačile, prav tako pa moramo spoštovati nacionalne sisteme blaginje, kajti ti so zelo različni med državami in članicami. Jasne koncepte moramo imeti, če bomo odstranili nejasne koncepte, bomo lahko pripravili boljšo zakonodajo, države članice pa bodo vedele, kako zakonodajo izvajati v praksi. In tretjič, povedati je treba, da moramo poskrbeti, da nova pravila ne bodo dodatno obremenjevala ljudi v državah članicah. Veselim se razprave, slišal sem predlog ELS, da bi izuzeli MSP-je in to bomo prav gotovo upoštevali. Hvala. Hvala lepa za zelena Igor Šoltes. Spoštovana, hvala za besedo. Najprej seveda zahvala eh, reporterki gospe Šadlmoze, ki je pripravila seveda zelo dobro mnenje o napotitvi delavcev. To je seveda tema, ki je zelo pomembna iz več vidikov. Eh, eden od teh gotovo je tudi tako imenovani socialni eh, vidik, eh, vidik zaščite napotenih delovcev, ker zgodbe, ki jih slišimo skoraj vsak dan o tudi usodah ljudi napotenih v druge države iz matične, zlasti na področju recimo gradbeništva, pričajo kar o krutih usodah zaposlenih, ki praktično služijo v tako imenovanih kar sužnje lasniških razmerjih. Zato seveda podpiramo, da se opravi revizija omenjene direktive o napotitvenih delovcev, ker je do sedaj prepuščala oziroma puščala preveč manevrskega prostora za izkoriščanje eh, zakonodaje. Eh, menimo seveda, da bi morali biti socialne in pa delovske pravice čim bolj podobne oziroma čim manjše razlike za eh, napotitvene delavce in delavce, ki seveda v napotenih državah opravljajo istovrstne eh, storitve. In eh, tudi zato se mi zdi zelo pomembno, kakšna bo finalna dikcija tako imenovane nagrade, enake nagrade oziroma minimalnega plačila za vse delavce, se pravi tudi napotene, ker iz tega bo tudi potem jasno, na kakšen način bodo tako države članice, kot seveda tudi podjetja, uporabljale to vrstna pravila za eh, prijavljanje oziroma za sodelovanje v, v različnih projektih, vključno seveda s tveganjem za tako imenovani socialni dumping. Je pa seveda ključno vprašanje, kakšen je namen sploh sprememb te direktive, ali je namen torej zaščititi neenakopravnost oziroma slab položaj napotenih delavcev oziroma slabši različen po posameznih državah, ali pa je to seveda v interesu podjetij, da eh, seveda z neplačili oziroma kršenjem delovne zakonodaje lahko seveda potem nudijo cenejše cene za storitve in s tem hitreje dobijo Eh, posel. Zato mislim, da je potrebno v generalnem pristopu se dogovoriti o ključnih vprašanjih, še mogoče samo to, da se seveda strinjamo z reporterko glede tega, da je časovno omejitev 24 mesecev absolutno predolga, zato se ne gibamo eh, k mnenju reporterke, da so obdobje zmanjšana razumno mejo, tudi šest mesecev uh, Eh, je primerna glede na to, da je večina napotenih delavcev v uporečju napotena med tri in štiri eh, mesece. Tisto, kar želim na koncu meniti, je pa še nekaj. Eh, ne glede na to, kakšen bo končni splen tega, je treba posebno pozornost nameniti seveda tudi nadzoru. Nadzoru izraševanja te direktive in učinkovitemu spremljanju izvrševanja, predvsem pa seveda tudi kršitev in pa sankcioniranja teh kršitev, če ne bodo tudi spremenjena pravila lahko ostala samo mrtva črka na papirju. Hvala. Hvala. Devet minut. Trije še želijo besedo. Najprej Ana Marija Karaca Bild, potem gospod Rimu in Eva Madel. Izvolite. Viki, thank you, Chris. Hvala lepa, Viki. Hvala lepa, Krister, za dobro delo mislim, da je težava pri tem tukaj izvrševanje obstoječe zakonodaje, ne pa sprememba direktive. Sprememba pravne podlage, ko gre za to, da bi imeli dobro delujoč skupni trg in da bi se ta iz tega naredili za poslovalno vprašanje, to je nacionalna pristojnost, to ne gre samo proti celotnemu duhu napotitve delavcev, temveč gre tudi proti temu, da je 11 nacionalnih parlamentov pokazalo rumeni karton iz dobrih razlogov. In to bi potem ignorirali, to pa ni način za sprejemanje zakonodaje na evropski ravni. Zakaj? Težave, o katerih ste govorili, deni so zelo resne. V vseh državah članicah je veliko državljanov, ki so razburjeni in čustveni. To je zelo povezano z dejstvom, da ni vse razloženo tako, kot bi moralo biti, kot je Alde razložil. Napotene delavce imamo iz vseh držav članic, vse države članice. Namen napotitve ni socialni dumping, ni, da bi bili bolj konkurenčni od nacionalnih delavcev z nižjimi plačami, sploh ne. To ni skupni trg, ki si ga želimo. To je učinek, ki je sprožil javno razpravo zaradi premalo nadzora, izvrševanja držav članic, zaradi tistih, ki izkoriščajo sistem. In če imamo težave v Evropi, potem je pomankanje svobode storitev. Ne pa preveč svobode storitev. In to potem onemogoča delovna mesta za ljudi. Ne gre za konkurenčnost. Biti moramo vodilni, ne pa slediti populistom. Razumem, da je za vas v težki predvoljeni kampanji, želim vam izraziti solidarnost, to težko, vendar pa zato še nimate bolj prav, če, ste, če nimate prav, če to ni res. Tudi pred volitvami se moramo še prav posebno zauzeti za svobodno pravico gibanja. In sedaj nekateri želijo te 24 mesecev znižati na 6 ali 4. In to je proti eni drugi uredbi, o kateri je govorila Viki. Ne vem, če bomo torej rešili težavo, če bomo šli proti drugim z delom zakonodaje, da bomo s tem rešili težave. Resnično torej ne razumem, kako bi ta časovna omejitev dala delovcem boljše pravice, kakorkoli že. To bo ustvarilo pravno negotovost, spodkopalo bo skupni trg. In resnično mislim, da to ni pot naprej, kar se plače tiče. Kristel, popolnoma se strinjam z vami, to, kar je o obrazložitvi bi zapisala tudi sama, da je torej predlog komisije za minimalno plačo bi moral biti v skladu z evropskim sistemu bolje dodati še nekaj elementov, ko obstoječi opredelitvi, kar že imamo v direktivi, namesto da to vse spremenimo. Omejila se bom zaradi časa, vendar pa gotovo bi imela tukaj še kaj zapovedati pri tem dosegu. Hvala lepa. Hvala lepa, Paskal Remo, potem pa tudi še gospod Gepard. Ähm, Hvala lepa. Viki. Mikrofon, prosim. Dejstvo, da govorim po gospe Koraci Bild in da ji ne morem dati prav, kaže, kaj je dejanska težava v tej zapleteni zakonodaji o napotitvi. Naj opozorim te grozovite zgodbe, ki so bile omenjene, niso zgodbe, to, so, to je resničnost, še prav posebno, če prihajaš iz Belgije in če poznamo gradbišča, potem vemo, da to ni, so samo zgodbice, to je resničnost. In moramo te razmere torej izboljšati. Ne sme se zgoditi, da nastaje občutek v veliko državah članicah, da z napotitvijo delavcev sedaj drugi delavci izgubijo svoje pravice in jih izrinajo z trga dela. To se ne sme zgoditi. Moramo torej si zastaviti vprašanje, kako izboljšati to direktivo. Pravi ima gospod Korace, bit, to je najprej vprašanje nadzora. Bolje moramo nadzirati in moramo zagotoviti tudi sredstva za nadzor. Prav tako moramo pripravljati zakonodajo za nadzor. To smo naredili z direktivo o izvajanju 2014. Večina držav članic to že izvaja. To je prvi korak. Drugič pa, direktiva o napotitvi vsebuje elemente, ki jih je potrebno izboljšati in tega se moramo lotiti. Zato pozdravljam to, da je gospa Šalde Moze konstruktivna, čeprav je njena država pokazala rumeni karton. In to predstavlja tem poročilu. To je dobro. Kar se tiče temeljnega pristopa, da imamo en cilj, to je enaka plača za enako delo na enakem mestu, to, zato se zazemam, da bi torej potem to direktivo napotitvi izboljšali v treh točkah. Najprej trajanje napotitve, O tem je bilo veliko govora. 24 mesecev, o tem se moramo pogovarjati. Tukaj imamo argumente za in proti, 24 mesecev pa niso kar tako potegnjeni iz zraka. In tukaj, da je prav, gospod Koreci, 24 mesecev je v zakonodaji 884 iz 2003. Tukaj moramo storiti tako, da bomo po eni strani imeli trajanje, to določili, po drugi strani pa je to že bilo določeno. Ne smemo biti protislovni. Še en pristop katerem je vreden razmislek, da ravnamo specifično po sektorjih. Naprimer, da določamo trajanje po sektorjih. Za pravno gotovost to ni optimalno, onda pa to bi lahko bila rešitev. Drugič, ko govorimo o delovnih zaposlovanih pogojih, se mi zdi smiselno, da bi imeli tudi določene dodatke za nastanitev in za hrano. In potem tretjič, že končujem, komisija je to izpustila, to je pa transportni sektor. Tukaj si želim, da bi komisija ne čakala, temveč, da bi pokazala predloge, kot je v vodni zavi deset, kajti to potem ustreza temu, kar je zapisano v beli knjigi o prometu. Namreč, da se poziva komisijo, da sprejme ukrepe proti nelegalnim praksam v transportnem sektorju. Hvala lepa. Thank you. Hvala lepa. Zelo natrpan dan, verjete, imamo spet in moram odločiti, da ne želim zaostajati, da bi se dajal mali čas drugim področjem. Ne želim biti v odboru, kjer bi ljudje lahko govorili samo po minuto pri tako pomembnem vprašanju. Še dva sta se javila, Eva in potem Evelin Gepard. Če pa dam potem besedo še drugim, nam bo zmanjkalo časa pri drugih vprašanjih. Imeli bomo še eno razpravo o tem, čez nekaj tednov, ko bomo imeli predloge sprememb. Torej, Eva še dobi besedo, potem Evelin, potem pa se bom posvetovala s podpredsedniki. Hvala lepa, Viki. Skušala bom biti, kar se da kratko govorila bom bolgarsko. Hvala lepa poročevalki za upravljeno delo. Naj izpostavim nekaj vidikov. Najprej zniženje roka, po katerem bi zakonodajalec moral se odzvati, če bi to zmanjšali 24 na 6 mesecev, to bi bila drastična sprememba. Sedaj, če imamo 24 mesecev, to je dober kompromis, ki bo zmanjšal nelojalno konkurenco in bo delavce bolj zaščitil. Poročavko bi rada vprašala, da razloži, zakaj predlaga črtanje uvodne izjave 10. Glede na to, da so spremembe, ki so predlagane strani odbora, nekaj, kar že reši to težavo. Potem pa še eno vprašanje, kar se tiče tega, kateri zakon je veljaven, še prav posebno pri tistih, ki sodelujejo v mednarodnih transportnih operacijah. Tukaj moramo upoštevati specifiko takega tipa dela. Potem pa tudi vodna zjava 12, ki zadeva plačilo, določanje plačila, ki potem vpliva na svobodo zagotavljanja staritev. Še prav posebno vpliva na to, da bi nacionalna pravila morala upoštevati, potrebe delavcev. Ne bi pa to smelo vplivati na čezmejno ponujene storitev. Prav tako so elementi, kar se tiče plačila za tak tip dela, nekaj, kar moramo pojasniti, kaj ti sicer lahko nastane še nekaj težav. In še zadnji vidik, ki bi ga rada izpostavila, je to, da ugotovimo, kaj se obsega plačilo in da dovolimo določanje plačila v skladu z nacionalnimi pravili, da ne bi prišlo do škodljivih učinkov. Prav tako imamo nacionalne akte na različnih ravneh, Tukaj gre za zakonodajne, nezakonodajne elemente, odločitve arbitraž, odločitve sodišč in predlog ne ustreza pravni praksi Evropskega sodišča, ki zahteva, da bi pravila morala biti pregledna in zavezojoča. Ne sme to biti odvisno od volje zaposlovalca. Pravila morajo biti enostavna in tudi primerna za uporabo. Dita Arancova bo sedaj govorila, ker gospod Selimovič ni govoril o njenem imenu. Hvala lepa. Kratka bom, ker je prišlo do nekaj slabe komunikacije v naši ekipi. Torej, predlog komisije je bil prešljiv že od samega začetka. Naj povzamem to, kar je dala Ana Marija glede omenih katonov, to naj ne, ne izboljša razmer. Podpira načela, ki so nasprotna prostemu pretoku storitev v Evropi. Kaj se tiče pravne podlage, zakaj si želimo to spremeniti? Moramo se držati tega, kar imamo. To je v vaši kratki obrazložitvi in mi bomo temu nasprotovali. Predlogov sprem pa ne vidim. Zazemala se bom za predloge, ki skušajo izboljšati čezmejno mobilno storitev in izboljšati skupni trg, ne pa ga ustaviti. Prav tako me skrbi dejstvo, da so vsi sektori zajete ta predlog. Tukaj povzemam to, kar je bilo rečenega glede prometa, kar se tiče plačila pomankanje jasnosti, kar se tiče določanja plačil, to je eden glavnih problemov tega predloga, še prav posebno pomankanje preglednosti in sestavnih elementov. Kar se tiče omejevanja na šest mesecev, mi bi si želeli, da bi organi imeli možnosti, da prepoznajo, ali je napotitev prava ali ne. Torej ne gre za to, da se dobi niža ali višja plača, gre za to, da se pravno izpolnjujejo pogoji sistema. Še prav posebno, ko govorimo o MSP-jih, ki nimajo vedno možnosti najemanja velikega števila pravnikov in računovodi. Raje kot časovne omejitve za izvrševanje četrtega člena, uredbe o izvrševanju, bi rada, da imamo pristno napotitev. Lahko bi še nadaljevala, vendar pa nimam časa, ostalo bo mojih predlogih sprememb. Hvala lepa, Evelyn Gepard. Hvala lepa, predsednica. Mislim, da je ena težav našega enotnega trga ta, da nimamo skupnega prava dela in zato so razlike med državami članicami zelo velike. In to je tista največja težava. Zato je pomembno in pravilno, da temo napotitve delavk in delavcev ustrezno obravnavamo, zato da si to pozorno ogledamo, tudi kar se tiče pravic delavcev, ki pač delajo. In tukaj gre za zaščito delavcev in delavk v državah članicah, kamor so napoteni. To niso zgodbe, kot je bilo rečeno, to je resničnost. Lahko se zgodi, da se z napotitvijo ogrozi delovno mesto določene države članice. Seveda pa si želimo po drugi strani zagotoviti prost potok delavcev, vendar pa po drugi strani ne sme nastati socialni dumping s pomočjo delavcev, ki so napoteni moramo zahtevati, da napoteni delavci imajo enake pravice kot delavci v tisti državi, kamor so bili napoteni. Zato gre. Zato, da bi poskrbeli za to, da bodo ti delavci, da bodo te delavke jemani resno in da jih bodo zaščitili, da jih ne bodo izkoriščali za to, da bi pravzaprav imeli socialni dumping. To moramo doseči. Zato zelo podpiram to, kar je predlagala gospa Šaldemoze. Hvala. Thank you very much. I'm going to give back. Hvala lepa. Besedo dobi še gospa Šalde Moze, potem pa bo prevzela predsedovanje gospa Koraca Bild za naslednjih nekaj minut, ker moram oditi. Kristel Šalde Moze. Hvala lepa. Hvala lepa vsem za vse vaše pripombe. Zelo jasno je, da je to pomembna tema, prav tako pa tudi občutljiva veliko je na kocki, glede na to, kako bomo to obravnavali. Ne bom torej se dotknila vseh predlogov, naj pa podam nekaj pripomb. Najprej, nasplošno, ne skrbi, če bomo imeli izjeme za MSP-je. To je večina podjetij, ki jih imamo na skupnem trgu. Če jih bomo izvedli iz upravil, potem pravil skoraj da nimamo. Tako da moramo biti zelo previdni glede tega. Kar nekaj vas je predlagalo, da bi imeli lahko tudi sektorsko specifično zakonodajo. Razlog, zakaj sem se odločila za črtanje vodnih zavez 10, je, da mislim, da pravila o napotitvi delavcev morajo zajemati tudi prometni sektor, tako da bodo vsi delavci imeli enake pravice po zaščiti. To je zelo pomembno vse za me. Potem včasih slišimo, nekateri si želijo dve leti, drugi dva meseca, jaz sem predlagala šest mesecev. Seveda se lahko o tem še pogovarjamo. Upam pa, da bomo lahko uredili še nekaj drugih vidikov, tako da bomo pripravili dobro mnenje. Škoda bi bila, če bi se odločili, da kot odbor ne bomo imeli mnenja ali ga ne bi bili sposobni proizvesti. Mislim, da smo odbor in kaj ne pomembno pripraviti mnenje. Pa še vedno sem optimističen, da nam bo to uspelo. Bomo videli, ko bodo vključeni vsi predlogi sprememb ali se lahko o tem pogovorimo v naslednjih tednih in potem vse skupaj redimo dobro mnenje. Uh, Hvala lepa. Prčaki za to dobro razpravo. Rok za vložitev prelogov sprememb je 22. marec opovdne. Hvala lepa. Tako, sedaj pa na naslednjo točko. Poročilo Nikola Dantija o Evropski agendi za sodelovalno gospodarstvo. Obrenava prelogov sprememb. Nikola, beseda je vaša. Hvala lepa, predsedujoča, hvala lepa, Ana Marija. Rad bi se zahvalil pri vseh kolegih IMKA in tudi pri kolegih iz drugih odborov za predloge sprememb. 366 jih je bilo in to kaže, kako pomembna je ta tema v odboru in tudi v parlamentu. Rad bi se zahvalil tudi pri drugih odborih, odboru za enake pravice žensk, naprimer, pa tudi pri drugih pomembnih odborih. Dobili smo pomembna mnenja odbora ITRE, odbora TRAN in tako dalje. Nasplošno se strani vseh priznava, da je to področje sodelovalnega gospodarstva velik potencial za ekonomijo, za podjetja in tudi za potrošnike. Seveda obstajajo težave, obstajajo pomisleki. To je fenomen, ki se razvija, krepi in kot pri vseh novih fenomenih je pač tako, da to sproža tudi negativne odzive v družbi, kar se tiče tveganja za delavce, pa tudi kar se tiče davkov. Moramo pa enostavno zagotoviti pravno gotovost. Vstajajo razlike tudi po državah članicah. Enostavno zato, ker nimamo enotne zakonodaje na evropski ravni. In zato imamo to razdrobitev po državah članicah. Jasno je, če se lotimo te teme, če želimo preproditi in premagati to razdrobljenost, potem se moramo lotiti najbolj pereči zadev. Kot sem dejal, potrebujemo evropski horizontalni okvir, harmoniziran s kombinacijo posebnih pripisov, skupnih temeljnih pravic. Morda potem potrebujemo tudi še panožno specifične predpise. Imamo različne predloge sprememb različnih političnih skupin, željo potem, da bi ustrezno uporabili že obstoječo evropsko zakonodajo, naprimer eh, direktivo o storitvah, pa tudi potrebo potem, da uvedemo posebne postopke tam, kjer se kršitve ugotovijo. Pomembno je, da eh, najdemo pravo ravnovesje med evropskim pristopom, kjer moramo premagati to razdrobljenost, in lokalnimi pristopi. Zelo veliko predlogov sprememb smo dobili po eni strani. Moramo seveda v to zajeti vse skupaj na evropski ravni, po drugi strani pa paziti tudi na načelo subsidiarnosti, da zagotovimo pravico do avtonomije po državah članicah. Razlikovanje med profesionalci in neprofesionalci v sodelovalnem gospodarstvu je zelo pomembno. Tukaj moramo jasno povedati, kdo dela profesionalno in kdo ne. To je odločilnega pomena. Kdo ima katere obveznosti. In to je odločilna tema. Tukaj bi morali pripraviti bolj učinkovite predloge. Tudi kompromise moramo pripraviti. Komisija in države članice pa morajo zagotoviti dobro izvajanje. V veliko predlogih sprememb smo torej čutili tudi to, da bo potrebno tudi v tradicionalnih sektorjih nekoliko prenoviti pravila. Sodelovalno gospodarstvo ima značaj obnavljanja spreminja tudi tradicionalno družbo. In to ima potem upravka tudi z javno pravo in postopki odobritve. Še ena pomembna tema v predlogih sprememb je tudi možnost, kar se da visoke ravni zaščite za potrošnike. Potrebno je imeti dovolj informacij tako pri medsebojnih transakcijah, P2P kot med fizičnimi uporabniki. Tukaj imamo različne pristope, kar se tiče odgovornosti različnih platform. Vem, vem, končati moram predsedoča. Joj, zadnji sem tudi moral biti krajši. Morda bom dobil nekoliko več časa, da spregovorim o predlogih sprememb, kajti potem bomo lažje delali naprej. Dve minuti še, prosim. Torej, kar se tiče mm, odgovornosti platform, mislimo, da je zelo pomembno, da zagotovimo samo uredbo, samo kontrolo, samo nadzor platform. Prav tako mislim tudi na algoritme, ki so zelo pomembni, da se prepreči izkoriščanje. Potem pa konkurenčnost. Kako lahko zagotovimo konkurenčnost v sodelovalnem gospodarstvu? To je tema, ki je ključnega pomena. Mislim, da bi s kompromisnimi predlogi smo jim lahko dosegli napredek tukaj. Mislim, da nam bo uspelo, upanje obstaja. Potem pa še vprašanje davkov. Kakšne obveznosti, davčne obveznosti morajo izpolnjevati platforme, pa ne samo platforme, temveč vsi udeleženci v kolaborativnem gospodarstvu. Mislimo, da moramo imeti jasno določeno stališče glede razmer na področju davkov. Potem je veliko prilogov sprememb, ki urejajo razmere delavcev tudi z odborom za zaposlovanje smo v tesnih stikih, od njih smo tudi dobili zelo dobre predloge. Resnično bi radi se vsega lotili celovito, pragmatično, ne ideološko. Nove oblike organizacije sindikatov zaradi online možnosti to je že vodilo do tega, da je sedaj na trgu dela najti popolnoma nove oblike sodelovanja. Potem pa še kar nekaj elementov, ki je našlo prostor tudi v tisku, ko gre za običajne oblike dela, ki nimajo pravka s sodelovanjem gospodarstva. Seveda pa se moramo izogibati socialnemu dumpingu. Za delavce moramo zagotoviti ustrezno obravnavo, ne samo za samostojne podjetnike, temveč tudi za tiste, ki imajo tradicionalne delovske pogodbe. Upam, da bomo torej imeli odločno parlamentarno stališče pri pomembni temi, to moramo gotovo zagotoviti, da bomo tudi mi dali zagon za ta, to novo obliko gospodarstva. Hvala lepa, da nekoliko več časa ste dobili, ker je to pomembna tema in ker ima to veliko vpliv na državljane. Sedaj se tudi zelo veliko dogaja, vendar pa kot poročako senci ELS se bom omejila in bi rada dala drugim več časa za govor. Ampak samo minuta. Kot poročavka v senci lahko od začetka rečem samo to, da se strinjam s tem osnotkom poročila dobro smo sodelovali, konstruktiven postopek je bil. Je pa zelo pomembno vprašanje razdrobitve. Potrebno je okrepiti čezmejne vidike, zato da bomo omogočili in olajšali akterjem sodelovanega gospodarstva, da rastejo, ne da bi se vmešavali ali da bi posegali v nacionalne pristojnosti, kot so davčna vprašanja in trg dela. Po mojem je sklep ta, da ne smemo spremljati zakonodaje na evropski ravni, temveč, da moramo imeti skupna načela, pojasnila, opredelitve, izmenjavo najboljših praks. Torej ta pozitivni ton. Da bi odstranili iz razprave, da je to grožnja tradicionalni ekonomiji. Namesto tega pa nakažemo možnosti in Če države članice to ustrezno uredijo, ustrezno razvijajo, da te platforme ne bodo konkurenčne drugim podjetjem, ker ne sledijo enakim pogojem. To ni tudi ne namen akterjev v sodelovanem gospodarstvu. Mislim, da je pomembno, da imamo pravno gotovost, da države članice raziskujejo med tem, kar ste omenili, P2P, transakcije med potrošniki in tako dalje, da imamo tudi omejevanje odgovornosti platform, da se je potrebno pravo izvrševati, imamo direktivo o storitvah in tudi druge ključne elemente skupnega trga, to že obstaja in mislim, da je to potrebno spodbujati in tudi uvajati postopke kršitve po hitrem postopku digitalizacija je hitrejša. Politike zato ne smemo smejati zakonodaje, ampak moramo omogočiti, da se stvari razvijajo. Potrebno je spodbujati zaupanje v sisteme, ki jih ne razvijajo podjetja sodelovalnega gospodarstva. Ne smemo pa s prstom kazati na določeno podjetje. In potem še zadnje dve točke, kar se tiče pravne gotovosti. Predlog, da bi imeli pragove, to je lahko prava pot naprej za to, da pojasnimo, kateri so različni akteri v tem gospodarstvu in da ima sodelovalno gospodarstvo tudi veliko prednost za trajnostni razvoj. Krožno gospodarstvo, gospodarstvo delitve, to gre z roko v roki. Mislim, da je tukaj veliko možnosti za kompromise. Veselim se sestankov počasi v senci. Dobro. Sedaj pa sem spet predsedujoča odboru in besedo dobi Dita Šarancova, poročevalka v senci Alde. Hvala lepa. Tudi sama se zahvaljujem poročevalcu. Mislim, da je jasno iz predlogov sprememb, da moramo izpostaviti bolj pozitiven učinek sodelovanega gospodarstva, kar se tiče ustvarjanja delovnih mest, tudi za mlade zbuditve za krajši delovni čas, starejše in tako dalje. Pa tudi, kar se tiče opolnomočenja potrošnikov. Rada bi, da bi to sporočilo bilo v končnem poročilu. O terminologiji se lahko pogovorimo, mm, ekonomija delitve, posredniki, sodelovalno gospodarstvo, vendar pa upam, da ne bomo predolgo namenjali temu. Namesto tega se osredotočimo na odstranjevanje uvir in na to, da ustvarjamo ozračje prijazno podjetjem. Moja skupina skrbi pomankanje jasnosti, kar se tiče pravil, ki se uporabljajo, še prav posebno, kar se tiče tveganja po razrobitvi trga. To vidimo zaradi nekaterih protekcionističnih okrepov v državah članicah. Kar se tiče pristopa na evropski ravni, moja skupina podpira skupni evropski okvir, ki bo sorazmeren in prožen. To mora biti splošen okvir, istočasno pa moramo imeti pravila tudi za samo uredbo. Ne smemo pa dovoljevati državam članicam, da ne bodo spoštovali pravil, ki so v direktivi o storitvah. Kar se tiče opolnomočenja potrošnikov, pa moramo razumeti pomen uporabe revizij in ocen. To je pogosto bolj pomembno kot vedno višja potrošniška zaščita kar se tiče pragov med profesionalci in potrošniki. Tukaj ne moramo imeti pristopa po eno kopito za vse. In potem predsedujoča, upoštevati moramo vlogo platform in direktive o e-trgovini. Ni se potrebno spraševati o tej direktivi in moja skupina bo podprla spodkopane te direktive. Se pa veselim nadaljnega sodelovanja pri tem vprašanju. Hvala lepa. Hvala lepa, Dita. Denis, zaguje. Ne, potem pa Igor Šolte zeleni, prosim. Spoštovana predsednica, hvala za eh, besedo. Najprej seveda bi se želel zahvaliti poročevalcu za pripravo dobrega poročila. Sodelovalno gospodarstvo je seveda eh, fenomen, ki počasi postaja eh, vedno bolj realen izziv, tako rekel, v pravnem smislu, kot seveda tudi ekonomskem in smislu eh, konkurence. Zato so to vsa vprašanja, ki jih je treba urediti na način, da seveda vplivajo pozitivno tudi na področje zaposlovanja, tudi na področje poštene eh, konkurence in seveda tudi pravne varnosti in pa zaščite potrošnikov. To so vsi elementi, brez katerih eh, ta zakonodaja o sodelovalnem gospodarstvu ne bo popolna tudi zeleni smo vložili nekaj amandmajev, eh, predvsem so tudi tisti, ki govorijo na eh, enakopravnost pri zaposlovanju eh, spolov na področju sodelovalnega gospodarstva in seveda pomembnost upoštevanja ustreznih določb proti diskriminacijski zakonodaji in pa tudi delovnopravni aspekt zaposlovanja, pri čemer seveda je tako kot v drugih panogah pomemben odklon ali pa odnos med tako imenovanimi prekernimi zaposlitvami in varnimi zaposlitvami. Jasno je, da je področje sodelovalnega gospodarstva tvegano stališča samozaposlitvijo manjše varnosti zaposlitve. Eh, ustvarja se pa nov način prožnih delovnih mest za ljudi, ki vstopajo na trg dela. Eh, predvsem tudi za tako imenovane marginalizirane skupine od migrantov, delavcev s krajšnim delovnim časom, dolgotrajno brezposelnim. Jasno pa je, da tudi sodelovalno gospodarstvo ima svoje rizike, svoje tveganje, zato mislim, da je temu vprašanju treba nameniti tudi posebno pozornost zlasti glede tako imenovanih novih oblik, eh, razmeri in pa platform, na katerih sodelujejo ti udeleženci na trgu. V prihodnosti tudi z razvojem IT tehnologije je pričakovati tudi vedno novejše pristope na področju tega sodelovalnega gospodarstva, zato seveda mora zakonodaja, to sem prepričan, predvideti tudi eh, prihodnost tovrstnih tehnologij, eh, tudi zato, da pusti dovolj prostora za države članice, da tudi v notranjem pravnih aktih uredijo odnose tudi z področja potem delovnopravnih razmerjih in pa konkurenčnosti. Hvala. Thank you very much. Uh, uh. Najlepša hvala, Igor, v imenu skupine zelenih. Zdaj pa besedo dobi Marko Culo v imenu skupine EFDD. Naj komplimenti relatore. Hvala, gospa predsedujoča. Tudi sam se želim zahvaliti poročevalcu, ki ga je upravil do zdaj to delo je bilo res eh, dobro upravljeno, ko govorimo o sodelovalnem gospodarstvu. Ne smemo zapasti skušnjavi, da bi stvari preveč poenostavljali. Ne smemo tukaj eh, gledati na to eh, kot na konflikt med konzervativci in pa tistimi, ki zagovarjajo inovacije. Ne gre za to, da izberemo samo eno stran na račun druge najprej je ta pojav treba razumeti in šele potem uvajati zakonodajo. Načelo bi moralo veljati in sicer naslednje, da se zaščiti eh, skupnost, da se zaščiti delovna zakonodaja. In še ena stvar, ki ne smemo dovoliti, je naslednja. Imamo nove gospodarske modele eh, tega sodelovalnega gospodarstva in ne smemo dovoliti, da bi udeleženci pri tem se lahko izogibali davkom. Misliti moramo na varnost potrošnikov in tudi delavcev. Pravila morajo vedno biti jasna, kar se tiče odgovornosti, tudi kar se tiče omejitev. In ko bomo imeli opredeljen ta okvir, bomo lahko razmišljali o novih oblikah podjetništva in o novih pravilih. Po našem mnenju eh, ni najboljši nek eh, splošen pristop znotraj sodelovalnega eh, gospodarstva. Namreč eh, najdemo zelo različne modele in različne situacije in vsako od teh situacij je treba analizirati individualno in uvesti lokalne individualizirane ukrepe. Mm, pogosto gre tukaj za lokalno dimenzijo, torej pri teh storitvah je treba pravila opredeljevati na lokalni ravni, tako da bodo lokalni organi imeli dovolj fleksibilnosti, prek katere bodo lahko spodbujali nove oblike gospodarstva. To potem vodi tudi do vprašanja pragov pri eh, dohodku tudi tukaj je treba upoštevati lokalno dimenzijo. Ne smemo izpustiti te priložnosti, da bi tukaj šli po novi poti, da bi našli kakšne nove rešitve. Tukaj lahko spodbujamo inovacije in lahko tudi damo zeleno luč za regulativni okvir, ki bo bolje definiral to, kar je sodelovalno gospodarstvo. To bo prineslo dobre rezultate za prihodnost. Hvala. Sama sem poročevalka v senci za skupino EKR, upravičujem se za zamudo. Hvala eh, Nikola za eh, delo, ki ga upravljaš na tem področju. Sama sem podala že nekaj predlogov sprememb, s katerimi sem želela odraziti tiste pozitivne spremembe, Eh, do katerih prihaja v sodelovalnem gospodarstvu. Posebej sem izpostavila priložnosti in želela sem zagotoviti, da dovolj poudarimo potrebo po preglednosti in eh, potem, da to preglednost zagotovimo za potrošnike. Potem digitalne transakcije lahko tudi eh, povečajo odgovornost in transparentnost in Eh, in s tem se bo povečala tudi eh, davčna usklajenost oziroma izpolnjevanje davčnih obveznosti. Mm, tako bo podjetniški sektor bolje upošteval ta pravila in bo bolj pregleden. Tukaj se lahko pogledamo tudi situacijo v Indiji, kako so torej tam uredili to vprašanje. Mm, predlog spremljiva 121, gospoda Dantija, me ni prepričal, eh, eh, ta si želi več eh, regulacije v tem sektorju. Večina tega sektorja je že dobro reguliranega, imeli smo ravno kar zakonodaje oziroma pravila o podatkih, potem o odgovornostih platform, tudi tukaj smo sprejeli pravila mm, tudi na področju davkov, se stvari urejajo. In če želimo eh, digitalne velikane v Evropi, potem moramo zagotoviti, da jih ne bomo preobremenili z eh, birokracijo. Socialna vključenost je pomembna in ta je vključena v eh, predloge sprememb iz ELS. Potem imamo tukaj omenjene mlade ljudi, mikroskupnosti, različne skupine prebivalcev in potrošnikov. In mislim, da ta odbor mora zagotoviti predvsem to, da se bo upoštevala sedanja zakonodaja. Treba je eh, pri reševanju vprašanj upoštevati torej pravila, ki jih že imamo in pa načela, ki obstajajo za to področje. Na nekaterih področjih ALDE poziva k bolj harmoniziranemu pristopu, 79. predlog spremembe je tak, naprimer, če bomo harmonizirali, moramo eh, biti prepričani, da bomo omogočili tudi raznolikost, torej pravo ravnotežje moramo najti na tem področju. Predloge sprememb eh, me skrbijo, torej tisti, ki želijo spremeniti direktivo o e-trgovini, tukaj moramo biti previdni. Imamo tudi platforme. Uh, ko gre za stike med eh, posameznimi fizičnimi osebami. Potem pragovi, ta koncept mi je sicer všeč, ampak moramo biti previdni, da bodo ti pragovi dovolj fleksibilni. In zato smo skupino Alde eh, skupaj podpisali predlog spremembe, ki komisijo poziva naj ponovno proučitev temo. Potem algoritmi tukaj se pojavlja poziv z določenih strani parlamenta, da naj bi podjetja objavila algoritme. Meni pa se zdi, da so algoritmi eh, del intelektualne lastnine. Sama sem tudi eh, matematičarka po poklicu in mislim, da je to del intelektualne lastnine. Matematika ni nič manj ustvarjalna oziroma inovativna kot druga področja. In zato mislim, da moramo biti previdni pri tem, ko uh, ljudi pozivamo k temu najdoločene stvari naredijo javne. Seveda smo za transparentnost, ampak uh, moramo pa tudi spodbujati investicije. Potem storitve uh, posameznikov in pa profesionalcev. Tukaj potrebujemo dobre definicije. V Franciji glede jasnih definicij eh, poteka kar nekaj dobrega dela, naprimer, ko gre za car sharing in car pooling. In mislim, da bi lahko spodbujali izmenjavo dobrih praks. Nikola. Hvala. Zahvaljujem se vsem poročevalcem v senci in vsem, ki ste spregovorili. Rad bi se vsake točke dotaknil posebej, ampak že na začetku sem dolgo govoril, eh, vsega skupaj 8 minut, tako da mislim, da bom zdaj eh, bolj na eh, kratko zaključil. Imeli bomo še priložnosti za pogovore že naslednji teden v Strasburu na sestanku poročevalcev v Sencu, tako da bomo o tem torej še lahko govorili. Če se skoncentriramo na težavne teme, Ehm, za evropsko gospodarstvo je to področje zelo pomembno in rad bi, eh, da to poročilo eh, predstavi predvsem to pozitivno sporočilo. Seveda bomo govorili tudi o težavah, eh, že takoj na naslednjih srečanjih, ki se jih tudi že zelo veselim. Hvala. Hvala. Naslednja točka na dnevnem redu so franšize v eh, maloprodajnem sektorju. Poročevalec je Denis De Jong, eh, imeli pa bomo obravnavo predlogov sprememb. Hvala, gospa eh, predsedujoča. Kratek bom, ker nimamo veliko časa. Sam sem že pregledal vse predloge sprememb in večina predlogov sprememb prinaša izboljšave ali pa tehnične spremembe. Eh, tako da mislim, da jih bom lahko vključil, bodi si v kompromise ali pa posebej. Kolega eh, Dolton iz EKR je podal nekaj predlogov sprememb. In sicer eh, grejo ti v smeri, zakaj sem se sploh lotil tega poročila. Mislim, da bo pri teh uh, malo teže najti kompromis, ampak zaenkrat lahko kolegom zagotovim, da uh, bo večina predlogov sprememb e, sprejetih, uh, vključil jih bom v kompromise. In o tem bomo tudi še govorili. Hvala. Gospod Zdehovski. Cetkinje, za krasno vislobnost. Hvala. Hvala za dobro izgovorjavo mojega imena. Govoril bom v imenu gospoda Pospišila, ki mi je dal svoje zapiske in svoje pripombe. Torej, Denis, če boš jezen, ne bodi jezen name, ampak na kolega. Gospod Pospišil zdaj govori, torej. Harmonizacija na področju franšizo Evropski uniji se mi eh, zdi potrebna. oziroma ne, govorec se popravlja, to ni potrebno. Franšize so nekaj, kar potrebuje našo podporo. Odnosi med strankami v franšiznem odnosu eh, so profesionalni, zato morajo te stranke imeti možnost, da se pogajajo o svojih pogojih. In v tem pogledu ni treba ustvarjati nekih novih eh, birokratskih struktur in institucij, eh, da podpremo to obliko podjetništva, lahko eh, podpremo pravzaprav mreže, ki že obstajajo v državah članicah. In kar se tiče predloga gospoda De Jonga, v zvezi s tem smo vložili deset predlogov sprememb, nekaj skupaj z gospodom Švabom, nekaj katere pa skupaj z gospodom Šulikom. V teh predlogih sprememb predlagamo dve stvari. Prvič to, da postane obeseditev pri A in B bolj natančno, tako da bomo bolje, ob, bolje obesedili oziroma razložili načela franšiz. Potem točka tri in pomankanje sredstev, s tem se tudi ukvarjamo v svojih predlogih sprememb. Ni vedno res, da stranka, ki sprejme franšizo, ima manj uh, sredstev kot tista, ki jo odobri. Potem tretja točka. Namesto, da se ustvarjajo združenja eh, prejemnikov franšiz, mislim, da bi morali spodbujati združenja med samimi strankami. Eh, trenutne točke za stike bi radi skupaj s komisijo uporabili in izboljšali njihovo eh, delovanje, tako da ne bo treba ustvarjati neke nove institucije. Točka sedem bi morala postati bolj natančna, eh, tako kot potrebujemo tudi natančnejši kodeks ravnanja za franšize v Evropi. 92. predlog spremembe se mi tudi zdi pomemben. Eh, skupaj z gospodom Šulikom tam predlagava prostovoljni sistem, ko gre za pritožbe pa še prenos z eh, komisije na nacionalne točke. S tem bi eh, dobili ugoden in koristen informacijski sistem o slabih praksah. Potem pa še moja sedma točka. Skupaj z gospodom Ašabom in Šulikom predlagamo, da se spremeni enajsta točka in sicer tako, da ne bo več rok 15 dni. E, torej, to je rok, ko je treba. Eh, dogovor oziroma sporazum o franšizah vložiti. Mislim, da eh, mora to ostati v pristojnosti stran, ki so vključene. Treba pa izpoštovati petdnevni rok, potem, ko se pogodba izteče. Takrat je to treba potem predložiti nadzoru. 35 ehm, in 38 predlog se mi zdi ta dobra. Eh, 43 in 48 prav tako, tam se poudarja uh, svobodna volja pri pogodbah. Pa še nekaj, na kar nas opozarja gospod Šulik, mislim, da ne smemo nalagati še dodatnih birokratskih uvir za podjetnike. Hvala. Gospod Tarabila. Hvala, gospod predsedujoča kolegu De Jongu čestitam za dobro upravljeno delo. Dobro je navedel vso problematiko pri sistemu franšiz. Tukaj treba res eh, hitro ukrepati. Nekaj predlogov sprememb je bilo vloženih tudi z naše strani. Mislim, da se bomo lahko dogovorili o bistvenih elementih. Pet prioritet eh, je zame pomembnih. Eh, te so vključene tudi že v druge predloge sprememb treba je vzpostaviti specifična pravila za to, da se zagotovi ravnotežje med pogodbenimi obveznostmi in pravicami. Pogosto je franšizna stranka tista, ki je najšipkejša. Potem je treba imeti enoten pristop, ko gre za nelojalne trgovinske prakse. Na evropski ravni je to treba urediti, potem eh, tretjič eh, pravo ravnovesje treba ustvariti tudi za franšize, ki pogosto nimajo pravega zastopstva eh, in sicer predvsem zaradi pomankanja sredstev. Treba je upoštevati tudi eh, e-trgovino pri franšizah, pogosto so franšize izključene in to lahko ustvarja določene probleme. Pa še peti in zadnji element, pri katerem želim ustrajati. Tukaj gre pa za uporabo podatkov, ki jih damo na voljo tudi potrošnikom. Po Um, zelo nestrpno že pričakujem kompromisne predloge, eh, ki bodo ustvarjeni na podlagi predlogov sprememb, ki so bili vloženi. In veselim se že sodelovanja s poročevalcem in pa poročevalci v senci eh, in pa tega, da dobimo na koncu zelo močno besedilo. Gospodu Dejongu pa se že zdaj zahvaljujem za zelo dobro izhodišče za nadaljne delo. Hvala. Gospod Sulik je naslednji, ampak ga ni tukaj. Gospod Dan, boste vi spregovorili o njegovem imenu? Ne. No, se bomo k temu vrnili kasneje. V imenu skupine Alde eh, pa bo spregovoril gospod Selimovič. Thank you, Hvala, gospa predsedujoča. Rad bi se zahvalil eh, poročevalcu in pa vsem kolegom za dobro pripravo tega osnutka poročila. Mislim, da je bilo poročilo že vsega začetka dobro uravnoteženo, dobro povdarja tako izzive, mm, s katerimi se soočajo eh, franšize kot eh, tudi vse pogodbene strani. Mislim, da je to treba upoštevati pri pripravi predlogov sprememb. Nekaj predlogov sprememb smo vložili tudi mi. Eh, pogosto predlogi sprememb govorijo o sporazumih eh, med franšiznimi stranmi. Tukaj gre za posebne sporazume, eh, ki omogočajo tem franšizam, da se uveljavijo brez posebnih stroškov oziroma investicij. Mislim, da bi franšize lahko ustvarile tudi dodatna delovna mesta in rast. Potem eh, se poziva k eh, boljšemu zastopstvu franšiz v Evropi. S tem se strinjam, če bi bile bolje zastopane na evropski ravni, bi to vodilo k eh, več informacijam za nas, politike, in lažje bi reševali njihove probleme in izzive. Potem mnogi pozivajo tudi k nadaljemu ukrepanju za spodbujanje franšiznega sektorja in pa za preprečevanje nelojalnih praks. Moja kolegica Kaja Kalas je to tudi povdarila v enem od predlogov sprememb, ki sem ga so podpisal. Kot sem rekel že prej, mislim, da uh, lahko dosežemo kompromise, mislim, da lahko dosežemo podporo številnih kolegov in veselim se že tega nadaljnega sodelovanja. Hvala. Um, Igor hvala <clears throat> za besedo seveda prvo gre zahvala poročevalcu gospodu de jongu za pripravljen osnutek priprave besedila poročila ki je po mojem mnenju dobro eh, pripravljen in zajema pomembnejše aspekte franšizinga v maloprodajnem sektorju kljub temu pa sem v imenu skupine zelenih vložil nekaj amandmajev za katere upam seveda, da bodo sprejeti. Eh, predvsem sem izpostavil pomembnost za razmislek o spostavitvi morebitnega regulativnega okvira EU na področju franšizinga v maloprodajnem sektorju, eh, zlasti zato, ker se zakonodaje med državami članicami znatno razlikujejo, kar seveda tudi vodi do primerov nepoštenih trgovinskih praks v tem čezmejnem prostoru morebiti bi z ustreznim regulativnim okvirjem na ravni EU omejeno eh, težavo lahko znatno eh, omejili in izboljšali problematiko. Zlasti pri delovanju franšizinga včasih primankuje potrebnih informacij, zato smo tudi predlagali vzpostavitev neke vrste platforme, ki bi vsebovala pomembne informacije s čimer bi dosegli, da bi se tako franšizodajalci kot franšizojemalci bolje zavedali svojih dožnosti in pravic, kar bi pripomoglo tudi k izboljšanju transparentnosti. E, jasno je seveda, da gre pri franšizingu za pogodbeni odnos med dvema v zasebnem sektorju, kljub temu pa seveda za urejanje tega področja tudi na sistemu lojalne konkurence in pa sploh konkurenčnega prava Eh, je nekako Evropska unija do sedaj bolj sramežljivo obravnavala to področje, mislim pa, da franšizing v svoji osnovi seveda pomembno omejuje konkurenco in izključuje konkurenco in v določenih eh, ozirih tudi seveda izkrivlja. Zato se mi zdi pomembno, da se o tem razpravlja tudi v tem evropskem prostoru skozi zakonodajni okvir, kar mislim, da lahko z boljšo regulacijo tudi prispeva k boljši konkurenci in bolj urejenim razmeram in odpravi nedovoljene trgovinske prakse. Thank you. So Dan Dalton, do you have... Hvala. Uh, Dan Dalton, v imenu skupine IKR. E Hvala in oprostite za zmedo prej. Gospod Šulik se upravičuje, ker uh, ni mogel priti na sestanek. Nekaj njegovih idej uh, bom prebral in potem dodal še uh, nekaj svojih eh, v odgovor na to, kar je povedal Denis. No, gospod Šulik se zahvaljuje Denisu in vsem drugim kolegom za konstruktivne predloge sprememb eh, pri tem poročilu. Njegove glavne skrbi so naslednje. Najprej vas želim upozoriti na 38. predlog spremembe, namreč da gre za prostovoljni dogovor med franšizodajalcem in franšizojemalcem. Želi si, da bi to bilo vključeno v končno poročilo potem ni prave definicije franšizinga. Gospod Sulik meni, da v določenih predlogih sprememb eh, eh, se govori o tem in da bi eh, te lahko združili kot neko podlago za definicijo franšizinga. To bo potem podal še v pisni obliki. 50. predlog spremembe ga malo skrbi. Mm, ker eh, se tukaj govori o spoštovanju pravil proste trgovine. Ne strinja se tudi s 73. predlogom spremembe. EU ne bi smela se odločati eh, v imenu franšizodajalcev glede tega, kateri podjetnik eh, lahko spreme dogovor in kateri ne. Potem stoti predlog spremembe o pogodbenih razmerih. Gospod Šulik meni, da je to preveč zapleteno oziroma Eh, preveč togo in te pripombe bo podal potem še v pisni obliki. Še nekaj iz moje strani, eh, kajti tudi sam sem vložil nekaj predlogov sprememb, kar se mene tiče, eh, do franšizinga pride samo, če je v interesu obeh strani. In pravzaprav je to bistvo vsega nihče, tukaj ni v šipkejšem položaju, ker gre za prosto voljo obeh. No, to je dobro za samo podjetje, pa tudi za skupnost, eh, ker tako eh, kakšna pomembnejša oziroma večja podjetja pridejo tudi v manjše skupnosti. Mislim, da se moramo tega dotakniti bolj na lahko, zmanjšati moramo eh, količino birokracije in na franšizing moramo gledati kot na nek pozitiven element, mm, kaj ti lahko prinese pozitivne spremembe za številne ljudi in Eh, vse to se skriva v zadju predlogov sprememb, ki sem jih eh, sam eh, predstavil. Vse pa upravičujem še enkrat za zamudo, ki sem jo prej, oziroma za zmedo, ki sem jo povzročil. Hvala. Še Dita Čarancova. Hvala, zelo kratka bom. Ne morem sprejeti poziva k novi zakonodaji. Imamo že eh, pobudo za prehransko verigo v sektorju hrane. Eh, In, uh, mislim, da za sektor franšizinga ne bi smeli zdaj pozivati k novi zakonodaji. Treba je spodbuditi obe strani, da prek sodelovanja rešita svoje probleme. Uh, upam, da bodo člani članice tega odbora lahko podprli moj predlog spremembe 121. Hvala. So Časovnica pri tej točki je naslednja. O kompromisih bomo razpravljali 20. in 21. Eh, marca pred glasovanjem 24. in 25. aprila. Eh, Denis, želiš kaj dodati? No, eh, Želim zagotoviti, da boste vsi dobili kompromise pravočasno, tako da si jih boste lahko ogledali in da bomo lahko organizirali tudi sestanek poročevalcev v senci. Teden pred 20. Eh, marcem imamo mi nacionalne volitve in zato mene takrat ne bo. Eh, ne bom na voljo za sestanke med poročevalci v senci. In kar se vsebine eh, tiče, bi rad povedal naslednje. Slišal sem po eni strani pripombe, s katerimi se strinjam. Naprimer, da na to ne smemo gledati kot na uh, napad na franšizing. Sam sem prepričan, da je franšizing dobra formula in da eh, lahko predstavlja prednosti za gospodarsko rast in tudi za maloprodajni sektor. Potem eh, druga točka, ki jo želim izpostaviti, pa je, da sploh ni moj namen, da bi eh, začel omejevati svobodo pogodbenih strani. Tega sploh ne napadam in ne ogrožam v svojem poročilu. Rad bi povedal tudi, da sem proti birokraciji in da vedno zagovarjam učinkovitost. Zato mislim, da moramo priznati, da je komisija sama rekla, da je informacij premalo. To smo ugotovili tudi eh, v študiji, ki jo je naročil naš odbor. Namreč res prihaja do pomankanja informacij. Imeli smo tudi delavnico na temo franšizinga, ki je to potrdila. Mislim torej, da res potrebujemo več podatkov. Potrebujemo pa tudi dobro zastopstvo eh, franšizojemalcev. To eh, namreč ni tako dobro urejeno, kot eh, je urejeno področje franšizodajalcev. Torej, franšizojemalci so manj slišani v Evropi. Eh, potem imamo neke eh, supermarkete, ki niso del franšizinga. Eh, imeli smo določene vrzeli na tem področju. Mm, torej, ne morejo se vsi vključiti v formulo franšizinga. In zato ni pravično reči, da to lahko naredi vsak. Eh, tukaj obstajajo omejitve. No, potem po drugi strani eh, sem se pa omejil in v tem poročilu nisem predlagal nečesa, kar bi eh, spominjalo na evropsko zakonodajo. V trenutni fazi mislim, da moramo najprej zbrati več podatkov, odpreti moramo kanale za zbiranje informacij. In komisijo bomo potem prosili naj razmislijo o zakonodaji. In če se bo izkazalo, da ne potrebujemo nove zakonodaje, če bo dovolj kodeks ravnanja, potem je to zame v redu. Mislim, da moramo najti učinkovite rešitve na tem področju. Eh, ne pa, da se takoj lotimo priprave zakonodaje in potem rečemo, zakonodajo smo pripravili, ta pa v praksi ne deluje. S tem ne bomo rešili težav nikogar. Torej, med tema dvema ekstremoma, torej, da ne naredimo nič in pa da se takoj lotimo priprave zakonodaje, med tema dvema možnostma obstajajo tudi umestne možnosti. In optimističen sem glede možnosti, da dosežemo kompromise na podlagi vseh teh številnih predlogov sprememb, ki so bili vloženi. Hvala. Much, right, that... Uh, Hvala. Denis? Zdaj pa poročilo. Morten Lokegard, približevanje zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z zahtevami glede dostopnosti proizvodov in storitev. Več kot 500 predlogov sprememb smo dobili. Vem, da je veliko poslancev prisotnih danes tukaj. Če nameravate zaprositi za besedo, lepo prosim, da to storite čim prej. Zato, ker moram biti previdna z časom za govor. Torej, kdo želi besedo? Pet, torej. Dobro. V prvem krogu poročevalcev v senci lepo prosim, da poskusite strniti svoje misli v tri minute, vsi drugi pa dve minuti. Preden začnemo, samo še komentar glede časovnice, ki jo imamo tukaj. Vem, da je veliko predstavnikov javnosti tukaj, ki jih to zelo zanima. Odbor IMKO si prizadeva za to, da bi ta akt čim prej sprejeli. delamo kolikor hitro je mogoče. Druga dva odbora, ki pri tem sodelujeta, še posebej odbor za zaposlovanje in odbor za promet, sta nas prosila torej, da nekoliko upočasnimo, zato da bodo tudi oni lahko podali svoje misli in tega nikakor ne gre tolmačiti kot to, da poskušamo mi spodkopati dogovor ali ga narediti šipkejšega. Ne, gre le za to, da želimo omogočiti, da bodo tudi drugi kolegice in kolegi lahko podali svoje misli pred končnim glasovanjem. Samo to spodbujam, spodbujam, da sodelujejo tudi drugi odbori. Zakaj? Več povratnih informacij, kot dobimo od drugih odborov, lažje bo za to, da bo končno poročilo potem tudi sprejeto na plenarnem zasedanju. Dobro, zdaj pa poročevalec Morten Lokegard. Izvolite. Hvala, predsednica. No. Sam sem se tega trenutka zelo veselil, kako številni drugi danes. Veliko smo brali, veliko smo poslušali, zdaj pa je čas za politično akcijo. Zato sem zelo vesel da je ta predlog res predmet eh, dejanj. Jutri se bomo srečali s poročevalci v senci. In gospa predsednica, glede na to, da ste tudi vi to omenili, želim tudi sam povedati, da ni bila moja želja, niti želje drugih kolegic in kolegov v imku, da bi preložili glasovanje, ampak so to zaprosili kolegice in kolege iz Empla in Trana. Upam, da bomo našli dobre kompromise, zato da bo parlament lahko predstavil ambiciozen kompromis, ko se bomo srečali s svetom. Približno 500 predlogov sprememb sem prebral in mislim, da lahko dosežemo dober rezultat. Mislim, da smo lahko realistični, lahko sodelujemo z deležniki in seveda pripravljeni moramo biti na kompromise. Prvič. Vedno znova je to mogoče ponoviti. Vsi imamo isti cilj. Želimo, da bi bila Evropa bolj dostopna. Prepričan sem, da bomo to dosegli le, če bomo bolj realistični in če bomo pripravljeni poiskati dobre kompromise. Imeli smo razpravo o napotenih delovcih in to samo pred nekaj urami. Mislim pa, da se pri tem, da se lotevamo podobnih problemov. Namreč socialne vprašanja so v nacionalni pristojnosti v veliki meri. No, zdaj pa poskušamo socialne vprašanja rešiti v okviru notranjega trga. To, po mojem mnenju, predstavlja dvojni izziv, če lahko tako rečem. Izhodišče je seveda dvojno. Namreč povečati moramo dostopnost za tiste, ki imajo posebne potrebe, po drugi strani pa moramo okrepiti temelj evropskega sodelovanja, to je skupni trg. Večkrat sem to že povedal, pa še enkrat bom, namreč zadeti moramo pravo ravnotežje med tem, da omogočimo boljšo dostopnost in seveda omogočimo podjetjem, da razvijajo te storitve in proizvode. To ni igra nične vsote, na srečo lahko dosežemo oboje. Če bomo zadeli pravo ravnoteže, bo prišlo do tiste znane situacije, kjer zmagata obe strani. Lahko izboljšamo spletne nakupe, e-knjige, spletne sisteme, promet in tako naprej. In seveda po drugi strani bodo podjetja imela spodbudo za proizvajanje inovativnih izdelkov in storitev in za izboljšanje dostopnosti do le teh. V zadnjem delu predstavitve bom govoril v danščini, ker so z nami danski gosti. Zato lepo prosim, da si nadenete slušalke. Torej, seveda si želim, da bi imeli zakonodajo, ki bo izboljšala dostopnost, ampak zato bomo potrebovali zakonodajo, ki bodo države članice tudi izvajale. V Evropskem parlamentu si res prizadevamo za to, da bi pokazali, da so kompromisi možni tudi ljudi zunaj parlamenta želimo k temu spodbuditi, ampak to ni vedno preprosto. Vseeno pa mislim, da je naše izhodišče realistično. Z velikim zanimanjem bom prisluhnil upravičilom za različne predloge sprememb, ki smo jih dobili. Hvala, ELS, gospa Ferhejen. Hvala, mislim, da je zelo dobro, da napreduje delo na tem dosegu in mislim, da je zelo dobro, da se zdaj, zdaj končno lotimo predlogov sprememb. Mislim, da smo že zelo dolgo čakali na to, večkrat je prišlo do zamud in mislim, da je zelo pomembno, da naredimo korak naprej k boljši vključenosti invalidov. Spomnimo se dosjeja glede spletnih strani javnega sektorja. Imeli smo sicer besedilo, ki je bilo polno lepih želja, ampak države članice niso želele tega sprejeti in zdaj imamo že dve leti stališče sveta. Ne, mislim, da je bolje, če imamo realističen predlog, ki se lahko čimprej izvaja, zato da bi dejansko naredili konkretne korake v smeri vključevanja invalidov. Ta uredba oziroma ta direktiva bo in mora biti izboljšanje za dostopnost ne moremo dopustiti, da so nekateri izključeni iz uporabe proizvodov in določenih storitev. Zato moramo poskrbeti, da bodo storitve in proizvodi dostopni in uporabni. Seveda po drugi strani je zelo pomembno, da so predpisi realistični in izvedljivi. Seveda veliko moramo zahtevati na eni strani, ampak ne smemo zahtevati preveč. Predpisi, ki vodijo do tega, da proizvodi in storitve v najslabšem primeru sploh ne bodo več ponujeni, prav tako niso v našem interesu. Prav tako moramo paziti, da bomo direktivo formulirali tako, da ne bo v nasprotju z obstoječo zakonodajo, naprimer na področju prometa, tam že imamo določene predpise, seveda potrebni so mm, dopolnilni ukrepi, to je jasno, ampak vse mora biti skladno. Zato smo vložili nekaj predlogov sprememb, ki po mojem mnenju gredo prav v to smer in še nekaj vidikov. Mislim, da mora ta direktiva biti namenjena invalidov, invalidom. Seveda, ljudje z funkcionalnimi umitvami so prav tako vključeni v to, ampak če je nekdo operiran na očesih in dva tedna ne more dobro videti, potem ne vem, kako bi jim lahko pomagali, zato ker ta človek se v dveh tednih ni mogel naučiti Brajlove abecede, naprimer. Zato moramo biti realistični, ne smemo izgubiti stika z realnostjo in mislim, da moramo imeti razumen pristop. Odbor Ample ima ekskluzivno pristojnost tukaj, ampak seveda moramo biti pri določenih formulacijah previdni, da ne bomo šli predaleč. Kar zadeva področje uporabe, audiovizualne storitve. Mislim, da moramo obravnavati tudi to. V odboru za kulturo smo sprejeli določene predloge sprememb. Mislim, da imamo določene možnosti, da bi nam tam to uspelo, kajti dosegli smo, da sodelujejo združenja invalidov in pripravljavci vsebin z področja audiovizualnih medijev. Mislim, da smo našli dober kompromis. Seveda pa je pomembno tudi, ko govorimo o vsebini, je treba razmišljati o strukturi spletnih strani, treba razmišljati tudi o zasnovi naprav. Seveda pa moramo upoštevati tudi predpise v specifičnih sektorjih. Še priloga ena gre za merila za funkcionalno zmogljivost. V prihodnem delu bomo morali govoriti o tem, kako bi lahko to najbolje uredili, sodelovati pa moramo z evropskimi in mednarodnimi standardi. Veselim se že sodelovanja z poročevalcem in poročevalci v senci. Mislim, da bomo hitro lahko našli rešitev, ki nam bo pomagala doseči napredek. Hvala. Sledi Olga. Hvala lepa, gospa predsednica. Pokomentirati želim v imenu socialnih demokratov. To poročilo je zelo pomembno. V prejšnjih razpravah sem to že večkrat povdarjala. To je bilo tako v odboru kot na številnih delavnicah in tudi v seminarjih, kjer sem sodelovala. Povdariti želim, da je bila ta direktiva pripravljena zelo previdno, Prav tako smo izvedli zelo podrobno analizo tega, kaj je mogoče izvesti na evropski ravni. Namen socialistov ni prenova tega akta, ne, želimo le zapolniti vrzeli. Prav tako želimo izboljšati situacijo, kajti Različne organizacije so nam povedale, da bi določene vtike še lahko izboljšali. Naj začnem z področjem uporabe. Mislim, da je dobro vključiti Dobro vključiti tudi bankomate, pa tudi e-knjige. Grajeno okolje je zelo pomembno, tudi to mora biti vključeno v ta akt. Grajeno okolje bi lahko pomagalo državam članicam, da izpolnijo zahteve v okviru konvencije Združenih narodov. Zdaj pa definicije. Mislim, da je dobro, da govorimo o invalidih in o državljanih z funkcionalnimi omejitvami. Mislim, da je bolje, da se ne posvečamo samo določenemu delu ljudi. Pa še 12. člen, nesorazmerno breme. Po mojem mnenju, predlog komisije omogoča določenim mikropodjetjem, da so izključene iz teh obveznosti Mislim, da bi ta izuzetja morala veljati samo na določenih področjih, kajti po mojem mnenju bi morali pogoji biti enaki za vse. In še nekaj, označevanje. Če je izdelek ustrezno označen, se lahko potrošnik obveščeno odloči. Prav tako bi vsi podatki in informacije morali biti na voljo v dostopnih formatih. Prav tako podpiram več udeležbe invalidov in ljudi z funkcionalnimi omejitvami v eh, procesih standardizacije. Mislim, da je še vedno veliko možnosti za izboljšave direktiva bi, po mojem mnenju, morala biti izvedena čim prej. Zato podpiram tri leta za proizvode in storitve in deset let za grajeno okolje. In na zadnje še priloga, to bi moralo vključevati zasnovo proizvodov in tudi dopolnilne storitve. Mislim, da bi morali pokriti vse elemente, ki so pomembni za dostopnost. To še vedno ni dovolj. Vsi operaterji morajo vedeti, kakšne obveznosti bi morali izpolniti. Vse zahteve morajo biti jasne, zato da bo direktiva izvedljiva tudi v prihodnosti. To je vse z moje strani in tudi sama se veselim sodelovanja s poročevalci. Vsem ti hvala. Annelien von Boyset, please. Annelien von Boyset, EKR. Hvala lepa. Viki, kolegice in kolegi. Neke priložnosti smo že imeli za razpravo o tem poročilu v odboru. Zdaj so pred nami predlogi sprememb. Tudi sama sem jih nekaj vložila, Zame je bilo zelo pomembno, da zadanemo pravo ravnotežje med tem, da izboljšamo dostopnost za invalide. Po drugi strani pa se moramo izogniti prekomernemu obremenjevanju proizvajalcev. Samo nekaj najpomembnejših predlogov sprememb. Omenili smo, naprimer, varovala za invalide mikropodjetja. Mikropodjetja ne bi moglo izpolniti zahtev, zato ker preprosto nimajo dovolj virov za to. Strinjam se z pristopom poročevalca tukaj. Mislim, da moramo poskrbeti, da bo to besedilo pripravljeno na prihodnost. Mobilne aplikacije morajo biti prav tako vključene v področje uporabe. Pri invalidih je to običajno prav tisto orodje, ki ga lahko uporabijo za dostop do informacij. Kako je povedala gospa Frehajn, upoštevati moramo obstoječo sektorsko specifično zakonodajo, naprimer na področju prometa. To že vključuje rešitve za določene hmm, probleme glede dostopnosti. Vidim, da poročevalec to že upošteva, kar zadeva zakonodajo v zvezi z elektronikom elektronsko komunikacijo. Nekaj je bilo tudi pomislekov v zvezi z univerzalno zasnovo. To je zelo pomembno za invalide. Samo da bomo jasni. Če bi razrešili dvome glede tega izraza, bi že dosegli veliko napredka. In še nekaj komentarjev Helge Stevens. Tudi ona je že povedala, kaj v zvezi s tem. Pa še nekaj, oznaka EC ni najbolj primerna tukaj. V vseh svojih predlogih sprememb sem poskušala odstraniti sklice na to iz kompromisov, kajti po mojem mnenju bi to spodkopalo zahteve, ki jih imajo proizvajalci. Kar zadeva nov zakonodajni okvir, to bi pomenilo, da obstajajo stroge zahteve za določene proizvajalce. Nekateri izdelki, ki niso združljivi, bodo morali biti umaknjeni z trga, zato ker bodo obravnavani kot tvegani. To ni sorazmerni pristop, kajti ne gre za to, da bi šlo za kakršnokoli nevarnost. Zato sem predložila nekaj predlogov sprememb, ki gredo v to smer. Prav tako se ne strinjam, da bi audiovizualna vsebina morala biti v področju uporabe te direktive, zato ker imamo posebno direktivo, namenjeno prav temu. Poskrbeti pa moramo, da naprave, ki se uporabljajo za dostop do teh vsebin, spadajo v to zakonodajo. Strinjam se tudi s poročevalcem v zvezi s tem, da je treba pojasniti pravila v zvezi z sektorjem prometa. Prav tako mislim, da bi morali dobro definirati tržišča in e-trgovino. To je zelo dobro z vidika pravne gotovosti. Skrbi pa me kar nekaj predlogov sprememb, kajti mislim, da bomo tako uvedli kar nekaj novih pragov in bremen in to ne bo koristilo nikomor. Še posebej, kar zadeva predloge v zvezi z zahtevami po informacijah in podatkih. Tudi kar zadeva zahtevo potem, da se vzpostavijo javno dostopne zbirke podatkov in usposabljanja. Končujem, končujem interaktivni kioski in tako naprej. To so moje točke, veselim se že sodelovanja s poročevalci v senci. Hvala. Hvala. Gue, gospod Maštalka. Ne, Denis Dejon. Hvala lepa, gospa predsednica. Jerži Maštalka je poročevalec v senci, žal je odsoten, zato bom govoril o njegovem imenu, ampak zelo je kratek, zelo boste zadovoljni. Gospod Maštalka pozdravlja predlog komisije v splošnem, vendar po njegovem mnenju nekaj predlogov ne gre dovolj daleč. Meni, da obstajajo pomisleki glede učinkovitosti na določenih področjih, zato je vložil 62 predlogov sprememb, zato da bi bolje izpolnili potencial tega akta. Trenutno področje uporabe je preosko in mehanizem izvrševanja je šibek. Če želimo izboljšati možnosti za invalide, ki so v izobraževanju ali iščejo zaposlovanje, moramo izboljšati predlog komisije in gospod Maštalka se že veseli sodelovanja z vsemi kolegicami in kolegi in zahvaljuje se vsem in veseli se že kompromisov. Še nekaj moram povedati, tudi sam moram povedati, da vas bom moral zapustiti, sem poročevalec v senci na področju geoblokiranja, ampak žal imam druge obveznosti. Hvala, Denis, vedno je težko, ko imamo različne dejavnosti v tednu skupin. Hvala, gospod Šoltes, izvolite. Hvala za <clears throat> besedo. Torej, Evropski akt o dostopnosti, o katerem govorimo danes, je seveda izjemnega pomena, ker ne bi olajšal življenje mnogih evropejcev ampak ne samo invalidnih oseb, ampak tudi ostalih, ki imajo težave pri dostopnosti izdelkov in storitev na evropskem trgu. Eh, kot že rečeno, dodatne določbe o dostopnosti proizvodov, storitev in grejenega okolja so nujno potrebne, eh, ker brez ukrepanja na ravni EU bi prihajalo očitno do vedno več neskladi, zato seveda je potrebno vložiti vse napore, da čim prej prijemo do tega akta predlog komisije seveda gre pozdraviti vendar pa kot so ostali kolegi tudi rekli kar nekaj prostora za izboljšave in popravke eh, zato smo tudi zeleni vložili kar precej amadmajev. Predvsem eh, zahtevamo, da iz te direktive se vsem osebam zagotovijo polno udeležbo na notranjem trgu, vključno z zagrejenim okoljem, cilj pa mora biti zmanjševanje ovir za invalide z namenom, da se zagotovi dobro delujoč notrni trg, ustrezni življenjski pogoj in dostopna družba v eh, celotni Evropski uniji. Sveda zahteve glede dostopnosti morajo biti ljudem, vsem ljudem omogočene, da bodo v celoti izkoristili proizvode, storitve in pa infrastrukture, ki jih zajema ta direktiva. Seveda pa je to potrebno uvesti na način, da bi bil čim manj obremenjujoč tudi za gospodarski del in države članice in mislim, da seveda tukaj je potrebno najti kompromis po eni strani med logičnostjo in izvedljivostjo tega eh, paketa, pri tem pa seveda pri opredeljevanju in razvrščanju potreb invalidov eh, je potrebno upoštevati tudi načelo univerzalnega oblikovanja odbora Združenih narodov za pravice invalidov. Eh, invalidov in eh, dejstvo je tudi, da je potrebno, da vsaka država članica spostavi javno dostopno zbirko podatkov proizvodov, ki nimajo elementov dostopnosti in tako potrošniki niso imeli možnost dostopati do informacij proizvodov, ki nimajo elementov dostopnosti in vnašati informacije o njih. In kot rečeno, je bistveno tudi to, da so potrošniki čim bolj informirani o možnosti dostopa do vseh teh produktov in storitev in na ta način seveda tudi ustrezne eh, varnosti in dviga kakovosti eh, življenja in večje vključenosti v družbo. Hvala. And Marco Zulo. Marko Zulo. Eh, Prezidente. Hvala lepa, gospa predsednica. Gre za predlog zakonodaje na področju dostopnosti. Veliko pozornosti ljudje namenjajo temu. Skoraj 80 milijonov ljudi v Evropi je invalidnih ali imajo omejeno funkcionalnost. Potrebujemo ambiciozno stališče za to, da bodo državljani lahko uživali izdelke in storitve, ki so na trgu. To bo dobro za njihovo dostojanstvo in to bo dobro tudi za gospodarstvo. Mislim, da bi direktiva morala pokrivati tudi tako imenovano grajeno okolje. Če je storitev dostopna, vendar je lokacija nedostopna, naprimer banka ali bankomat, potem je ta dostopnost izgubljena. Če to prepustimo samo državam članicam, ne bo dovolj dobro. Mislim, da mora biti to opredeljeno v temeljni zakonodaji, zato da se ne bomo zanašali samo na dobre namene strinjam se z zamislijo, da je proizvajalec tisti, ki lahko najbolj dobro in najbolj učinkovito ugotovi, ali so predpisi izpolnjeni. Vendar, če bomo podali toliko zaupanja v roke proizvajalcev, potrebujemo neko protivtež. Naprimer, proizvajalec bi moral biti v celoti odgovoren, če ne bo spoštoval standardov glede dostopnosti. Na stopni spremljanja mislim, da bi morale organizacije, ki predstavljajo invalide, prav tako odigrati pomembno vlogo, zato da bomo dosegli kar največje možno soglasje. Na koncu pa še nekaj, da bomo kar najbolj praktični. Ne smemo pozabiti na to, da lahko MSP-ji zaradi tega utrpijo nesorazmerna eh, birokratska bremena. Mislim, da bi morali razmisliti o izuzetjih, zato da lahko zagotoviš dostopne predmete oziroma proizvode in storitve. Morda ne toliko za MSP, ampak bolj za mikropodjetja. Mikropodjetja nimajo virov, nimajo osebja, zato da bi izpolnili te zahteve. In še v zvezi z MSP-ji. Če želimo poskrbeti, da bodo ponujali prave izdelke, potem moramo namene te zakonodaje vključiti tudi v finančne cilje. Zato, da nihče ne bo izključen iz tega, da izključen ponuja prilagojene storitve in blago. Upam, da se bomo dobro odzvali in izpolnili pričakovanja ljudi, ki od nas pričakujejo zelo veliko. Dobro, toliko o govornikih v imenu političnih skupin. Še kdo? Iz ENF? Ne, dobro. Zdaj pa še drugi govorniki. Anči. Catherine Styler, Dita Sharon Sova, Anna Maria Karatsa Bilt, Bugit Cullen Langen, and myself. Does anybody else want to speak? Še kdo? Ne, v redu. Še prej pa želim pozdraviti gospoda Korn Arnta. Gospod Korn Arnt, pozdravljeni v našem odboru. Vi ste novi član. Nadomestil je Martina Šulca. Martin ni bil pogosto v našem odboru, ampak lepo je videti vas tukaj. Dobro, kakorkoli. Hvala lepa in hvala, da nam delate družbo. Hvala. Martin je delal veliko drugih stvari, ampak tukaj ni bil prav pogosto. Dobro, Nikola Dante, izvolite. Hvala, gospod predsednica, čisto na kratko. Povedati želim, da se strinjam z uravnoteženo in vključujočo linijo ki jo je ubrala naša poročevalka v senci. Mislim, da so tri stvari zelo pomembne v tej direktivi. Namreč želimo si čim bolj popoln pristop glede področja uporabe. Dostopnost ni namenjena samo invalidom, ampak tudi ljudem z funkcionalnimi omejitvami. In seveda to je tisto, kar mi podpiramo. Drugič, v kompromisih bi morali natančno preučiti upravno in finančno breme in učinek, upoštevati pa bi morali predvsem MSP-je, pa tudi mikro podjetja, zato da ne bodo nesorazmerno obremenjeni. Po drugi strani Mislim, da bi podjetja morala imeti možnost, da klauzulo varovalke uporabijo le v izjemnih primerih, seveda z ustrezno utemeljitvijo. Zelo omejujoči bi morali biti na tem področju. Ne želimo si splošnih derogacij. Vključevanje storitev bančnih plačil, vključno z bankomati. vse v skladu z tem, kar že navaja konvencija Združenih narodov o mm, dostopnosti. Ne moramo sprejeti, da bodo ljudje z omejenimi funkcionalnimi zmogljivostmi izključeni iz storitev, kot so bankomati in druge bančne storitve. Potrebujemo Evropo, ki je bliže državljanom, ki je bliže tudi svojim šipkejšim delom družbe. Hvala. Hvala lepa. Stalja. Thank you, um, Adam Chairwoman. Um, I think it's... Hvala lepa. Mislim, da je odlično videti toliko ljudi, ki ste se pridružili nam tukaj v tem groznem vremenu. Hvala lepa za vaš interes, za to, o čemer govorimo. Hvala lepa vsem, dobrodošli. Mislim, da vas je dobro videti, zelo ste dobrodošli danes tukaj. Uh, Veliko izvenas si želi ambiciozen akt o dostopnosti. Že dolgo časa ga pripravljamo, želimo si nekaj smiselnega, kar bo spremenilo stvari za ljudi. Ko pomislimo o 80 milijonih ljudi, ki so invalidni v EU v tem trenutku, potem je pomen tega zakona zelo velik. Ker tega še nimamo in zato so te razprave danes tako pomembne. Spomnimo se gre za minimalno raven, minimalno raven dostopnosti za naše državljane. Tudi drugi so govorili o tem in mislim, da se moramo glede tega strinjati. Pomembno je, da to zagotovimo. Naj vas spomnim na nekaj številk, kajti pozabljamo na številke, kateri govorimo. Kar se tiče foruma za invalidnost in spletne strani za dostopnost. 71 odstotkov invalidnih oseb ne uporablja spletnih strani, ki jih težko uporabljajo. In to je 11,7 milijard funtov kupne moči samo v EU. To je 7 odstotkov celotne spletne trgovine 2016. In torej bi ti potrošniki uporabili več, zaprijavili več, če bi te spletne strani bile bolj dostopne. In potem še ena številka. Po statističnih podatkih je samo 10 odstotkov imelo v središčih mest mm, možnost eh, za nakupovanje naglušnih oseb. In če si to gledamo, koliko potrošnikov se tako potem ne odloči za nakupe, lahko vidimo, koliko možnosti zamujamo. Zato je dobro, da imamo tako razpravo. Predlogi sprememb, ki poskušajo to narediti bolj ambiciozno in govoriti o potrebah invalidnih oseb, so dobrodošli. Hvala lepa. Dita, prosim. Hvala lepa. Naj dodam. Kar se tiče telekomunikacij, bom skušala vključiti kar se da veliko glede kodeksa o telekomunikacijah, da bi zaščitili potrošnikom z invalidnimi potrebami. Tako bomo zagotovili, da nihče ne bo izpuščen, kar se tiče dostopa do interneta in potem storitve kot so nujne storitve in tako dalje. Ukrepi za zaščito hvaležna bi bila za predloge organizacij, ki predstavljajo invalidne osebe, kako lahko te točke vključimo v ta kodeks. Hvala. gospa Kolin Langen. Hvala lepa, predsednica. Nečesa nisem slišala v razpravi, pomembno pa je to povedati. In sicer oznaka CN, da bi te dostopnosti in oznake dostopnosti ne vključevali oznako CN. To bi vodilo do tega, da ljudje ne več vedeli, kaj kupujejo. Potem bi imeli proizvode, ki določbe izpolnjujejo, hkrati na trgu s tistimi, ki tega ne izpolnjujejo. To bi samo zmedlo potrošnike in zato smo tudi vložili ustrezne predloge spremem. Naj povem, gospa Koraca Bilt, kako pomembno je, da imamo akto dostopnosti. In Morten, veliko dobrega dela si že upravil. Kajti prvi bomo sedaj imeli akt, to pomeni celovit svežen, ki bo zajemal različne vidike enakih pravic za vse državljane do dostopa dobrin in storitev v EU. To bi tako ali tako moralo biti samo po sebi umemo, zato se ne bi bilo potrebno boriti. To pravim, ker sem odgovorna za direktivo o nediskriminaciji. Že leta se borimo z državami članicami in to vključuje tudi diskriminacijo za invalidne osebe. Zaradi stroškov ki jih enake pravice prinašajo za vse državljane v EU. Strinjam se s tem, kar so dejali nekateri, da moramo biti zelo previdni, da bo to izvedljivo v resničnosti, da ne bomo uvedli preveč vir za mikropodjetje in MSP-je. Sicer potem države članice ne bodo tega odejanile. Seveda pa to ne smeti na račun nediskriminacije in enakih pravic. Hvala. Hvala lepa. Še sama nekaj pripomp kajti tudi sama sem podala nekaj predlogov sprememb. Najprej, izjemno ponosna sem na to, da ta odbor skuša izboljšati dostop za invalidne osebe do proizvodov in storitev. Hvala lepa poročevalcu za upravljeno delo do sedaj, za vodilno vlogo pri upravljanju tega dela. Tisti, ki smo delali pod vodstvom Dite, pri akta o dostopnosti, vemo, da je tukaj zelo veliko energije, da bi naša zakonodaja res kaj spremenila za tiste, ki so prizadeti. Moramo pa zagotoviti, da bo zakonodaja, kot je dala Ana Marija, izvedljiva, izvršljiva v realnosti. Zato moramo zagotoviti, da bomo premislili o vplivu na druge dele zakonodaje in zagotovili, da, zakonodaja, da se zakonodaja ne bo podvojevala in naše razmede. Naprimer, na področju javnih naročil. Tukaj že imamo zelo strok okvir po Evropi, kako morajo javni organi razmišljati o vprašanju dostopnosti. In paziti moramo, da ne bomo uvajali novih pravil, ki bodo javnim organom oteževali izvajanje javnih naročil. Torej, zagotoviti moramo, da, zakonodaja, da se zakonodaja dopolnjuje in ne podvaja. Kar se tiče novega zakonodajnega okvira in oznake CE oznaka CE. Morda to ni prava pot, nisem prepričana, da bi tako pomagali zagotoviti dostopnost. To je proces, ki ga uporabljamo, čeprav posebno, ko imamo nekatere proizvode za varnost, naprimer čelade, potem plinske pečice. In to je včasih teže za inovatorje, da proizvode spravijo na trg, če morajo opraviti vso to birokracijo predajanjem na trg. Zagotoviti moramo torej, da bomo ljudem dovolili, da bodo te nove inovativne proizvode dali na trg, da bodo dostopni brez nujno več birokracije. Gotovo obstaja način, da to tehnično storimo in vidim, da je veliko različnih poslancev in poslank predlagalo rešitve. To, tukaj gre bolj za pravno vprašanje. Inovativni proizvodi za izboljšanje dostopnosti morajo priti na trg ne da bi imeli preveč zamud in birokratskih ovir. Tako da sem zelo optimistična glede tega, kar se dogaja tukaj in zelo sem vesela, da je možen tisti, ki pripravlja to zakonodajo za nas. Komisija morda? Yes, uh, like speak, we'll... Da, prosim, potem pa tudi besedo poročevalcu. Hello, my name is uh, Ima. Dober dan, Ima Platentja. Sem in prihajam iz GD za zaposlovanje komisije. Hvala lepa poročevalcu in vsem poslankam in poslancem Evropskega parlamenta za toliko zanimivih predlogov sprememb, ki skušajo izboljšati besedilo. Velikanska podpora splošnemu namenu predloga besedila, to pozdravljam. Naj pa podam dve pripombi. Najprej. Horizontalna narava, pomen horizontalne narave predloga. Namreč, vprašanja so čez sektorska, ki jih urejamo, spletne strani, terminali za storitve in tako dalje. Potem dopolnjevanje z obstoječo evropsko zakonodajo. To je nekaj, kar kar je bilo zapisano zelo previdno, da bi zagotovili, da bomo kot dodatek obstoječe zakonodaje s to direktivo izboljšali dostopnost na področjih prometa ali javnih naročil. Ta direktiva ima dodatne zahteve po dostopu ali pa naredi operativni koncept dostopnosti v drugi deli zakonodaje, kjer pa to ni podrobno opisano. Hvala lepa za vašo podporo to Morten Lockhart for his. Sedaj pa še Morten za zaključne besede. Hvala lepa, hvala lepa vsem kolegicam in kolegom za vaše prizadevanja. Strinjam se z mnenjem predsednice, da je impresivno, koliko predlogov smo dobili. To pomeni, da je to pomembna zakonodaja, da moramo biti natančni, da se moramo pripraviti in to urediti na ustrezen način. Nima smisla sedaj podati pripomp na dobre pripombe, ki ste jih podali, ker ti pogajanja se začnejo jutri, tako da mislim, da se moramo dobro naspati, potem pa lahko začnemo. Naj pa povem, da bo potekalo takole 4-5 sestanku s počevati senci, imamo tudi nekaj tehničnih sestankov, da bomo to uredili, torej veselim se sodelovanja. Hvala lepa. Želimo vam veliko uspeha v pogajanjih glede vaših kompromisnih predlogov. 20. marca pred glasovanjem bomo govorili o kompromisnih predlogih sprememb. 5. aprila pa bo glasovanje. Um, Tako, naslednja točka na našem dnevnem redu pa je obravnavanje geografskega blokiranja in drugih oblik diskriminacije na notranjem trgu na podlagi državljanstva, prebivališča ali sedeža strank. Gre za obravnavo predloga sprememb, poročevalka pa je Ruža Tun und Hohenstein. Prosim. Um, Hvala lepa, Viki. Najprej se želim zahvaliti za zanimanje, ki ste ga pokazali. 355 predlogov sprememb sem dobila od 65 poslank in poslancev Evropskega parlamenta. To kaže, da vas ta zakonodaja res zanima. Zelo sem zadovoljna. Ti predlogi sprememb predlagajo, kot je običajno v parlamentu, včasih zelo različne rešitve. Tako da bo morda zelo težko pripraviti enotno stališče iz vseh teh predlogov sprememb. Bom pa seveda storila vse, kar je v moji moči, da bi združila različna stališča. Pripričana sem, da bomo na koncu prišli do dobrega rezultata. Naj se osredotočim na nekaj točk. Najpomembnejše je, da se osredotočamo na tiste predloge sprememb, ki so skupni. Iz vaših predlogov sprememb je jasno, da velika večina poslancev se strinja, da bi ta uredba morala imeti dva glavna cilja. Prvič, zagotoviti, da imajo potrošniki dostop do do več blagajn storitev po spletu in zagotoviti tudi, in to je druga točka, ki je skupna, da bodo trgovci, da ne bodo trgovci preveč obremenjeni zahtevami po dodatnih stroških. Samo trenutek, prosim, samo trenutek. Naj se zahvalim obiskovalcem. Hvala lepa, da ste bili z nami. Vidim, da odhajate. Hvala lepa, da ste bili z nami. Hvala, da ste bili z nami danes popovdne. Hvala. Prisrčna hvala. Thank you. Poročevalka, prosim. Torej, skupne točke. Predloge smo jim so raznoliki, vendar pa grejo dove isto smer. Dve točke ste skupni svet potrošnikov in svet trgovcev nista dva različna svetova. V vaših predlogih sprememb je jasno, da je to, kar želimo doseči, dejstvo, da bo potrošnik imel lažji dostop do več blagajn storitev na spletu, trgovec pa ne bo preobremenjen z obvezami po pokrivanju dodatnih stroškov, ko bo moral zajeti vse različne pravne režime, če torej bo moral prodajati odročene države. Pravica, da ostanejo v Maliju, pa še vedno ostaja, lahko se odločijo ne prodajati. Sedaj pa dve glavni točki, ki jo želim omeniti. Najprej, kar se veljavne zakonodaje tiče, veliko izmed vas je omenilo različne partnerja, s kateri sem se pogovorila, govorijo, da Rima ena naj ne bi spremenjali. To je uredba o pravilih glede konflikta nasproti, kar se tiče geoblokiranja. Jasno je. To je res, vendar pa istočasno je res, da vsi predlogi sprememb, ki so predlagani, posegajo v Rim 1. Če imamo pravilo, ki nalaga trgovcem, da ne bodo potrošniki obravnavali drugače iz drugih držav članic, potem to spremeni pomen 6. člena Rima 1, kjer je zapisano, da lahko trgovci uporabijo pravo države članice samo, če ne ciljajo na potrošnike iz drugih držav članic in to na nikakršen način. Na nikakršen način, torej by any means, to pomeni, da moramo biti zelo jasni, kar se tiče geografskega blokiranja. Težavno, če nekaj nemogoče bo, to popolnoma jasno opredeliti, kaj pomeni ciljanje in kaj ne. Trgovcu, ki je v četrtem členu, moramo omogočiti, da uporabi pravila, ki jih uporablja za domače potrošnike, če jih ustrezno obvesti, na primer. Seveda, pa tudi ne smemo dovoljevati zlorab. Tako da sem v vodni izjavi jasno povedala, da če ukrepi trgovca niso v skladu z izjavo o namenih na spletni strani, lahko gredo na njegovo ali svoje sodišče, kot je v 16. členu Rimajna. Tudi velike trgovci, ki že prodajo prek meja, lahko potem poročevalka, vem, da je to težavno, da pa prosim samo še dve minuti, ne več. Še manj, še manj potrebujem, skoraj sem končala. Kar nadaljujte, prosim. Torej, naj se vrnem na velike trgovce. Ti že prodajo prek meja, dostavljajo blago in uporabljajo različne potrošniške režime. Ti se ne bodo mogli vrniti na svoje, svoje pravila. Torej, upam, da bomo konstruktivno sodelovali pri tem, našli najboljše možnosti in pojasnili specifične določbe, kar se tiče naskrivžja prava. To je prvo vprašanje. Drugo, krajše vprašanje Viki, ki ga želim izpostaviti, pa je tole. Ne audiovizualne intelektualne sebine. To sproža veliko vprašanj. Vendar pa 18 poslankam in poslancem sem hvaležna za prispevke štirih političnih skupin, ki so podali predlog spremembe na to temo. Strinjam se z vami, kot ste videli v mojem poročilu, da ne audiovizualne avtorske vsebine so težko vprašanje. Tako da upam, da se bomo strinjali in bomo vključili te storitve pod pogojem, da ima trgovec vse ustrezne licence za prodajo teh sabin. Lahko prodaja samo tiste države, kjer že ima pravice in licence. Poleg tega je študija, ki jo smo jo dobili, pokazala, da je odstranitev geografskega blokiranja v ne audiovizualnem avtorskem sektorju nekaj, kar bo imelo pozitivno učinek tako za potrošnike kot proizvajalce. Vendar pa vem, kako težko bo to in sem odprta za nadaljne razprave. Prav tako se moramo lotiti še drugih vprašanj. Ne samo omejevanje področja uporabe, potem eksplicitne, eksplicitno dovolite preusmerjanje. Hvala lepa za vse to. Dobro sodelovanje s poročevalci v senci pri tej težavni temi. Imeli bomo kar nekaj sestankov s poročevalci v senci in pripričana sem, da bomo konstruktivno sodelovali. Torej, skušajmo biti kratki, ker imamo še dve točki, pa manj kot uro časa. Prosim, bodite kar se da jedrnati. Kdo bo govoril v imenu. Argos? Ne, Nikola Danti, v imenu socialistov, prosim. Virginijo ni in prosila me je, da preberem njegovor. Upravičuje se, da je ni, kar se tiče neupravičenega geografskega blokiranja. Hvaležna je poročevalcu za pripravo poročila, pa tudi poročevalcu v senci za eh, podana stališča. Na podlagi predlogov sprememb, ki so jih podali poslanci in poslanke, upa Virginija, da bomo dobili dobro besedilo in se bomo s svetom lahko ustrezno pogajali na podlagi potrošniškega stališča v odnosih med podjetji in potrošniki. Želi si jasna navodila za vse na digitalnem trgu. Potrebno je najti ravnovesje med prepovedjo neopravičene diskriminacije in istočasno zagotoviti izpolnevanje pravnih določb. Kar nekaj predlogov sprememb je za pojasnitev. Najprej, kar se tiče uporabnega prava. Konvencija Rim 1 temelji na pogodbeni svobodi in ta ponuja zaščito šipkejši pogodbeni strani. Še prav posebno, če je podjetje, sedežem v drugi državi članici kot je potrošnik. 293. predlog spremembe je potrebno razumeti v tem smislu. Izogibajmo se novim pravilom, ki bi lahko vodila do pravne negotovosti predlog spremembe tudi določa, da uredba mora jasno povedati, da če podjetje prihaja iz druge države članice, potem se mora držati pravne prakse v državi potrošnika. Nadalje gre tudi za avtorske pravice ko se nudi elektronska storitev, ki je del avtorskih pravic, morajo te avtorske pravice biti izključene. To je v tem predlogu spremembe. Še prav posebno pa je potrebno upoštevati tudi posebne poslovne modele. Načelo teritorijalnosti avtorskih pravic v različnih kulturnih sektorjih omogoča nadrevanje s financiranjem določenih sebin tako pa to omogoča potem tudi ustrezno plačilo avtorjem. To načelo je potrebno zaščititi, zato da bi se izognili dominantnemu položaju na trgu. Seveda na račun samostojnih podjetnikov. 283 in 269 potrjujeta to. Pomembno je povedati, da to ni izolirano stališče, to so podpirajo tudi drugih prilogi sprememb, ki so priloženi. Enako velja tudi za enotno ceno za knjige, načelo, ki ga sprejema vedno več držav članic. Virginij je proti različnim predlogom sprememb, ki bi odstranili ta člen. V tem trenutku govorimo o osnutku revizije direktive o avtorskih pravicah in tudi v drugih sektorskih sebinah. Torej ne bi bilo smiselno o tem govoriti tukaj. Prav tako obstaja predlog 422, da bi prvo ocelevalno poročilo prestavili, da bi torej bolje vedeli, kaj se dogaja z direktivo. Potem pa sporozumijo pasivni prodaj, Še malo, prosim. Namen vračanja na direktivo v konkurenčnem pravo, še prav posebno, kar se tiče pasivnih pogodb, tega ne bi smeli ponovno odpirati. In 406 in 412 govorite o tem. In potem končno, kar se tiče soglasja potrošnikov, želimo si eksplicitnega soglasja potrošnikov, preden se jih preusmeri na drugo spletno stran. To je smisel 427 in 429. Predolgo ste govorili, vsaj pet minut ste govorili, torej, ko smo takole zaposleni, ko imamo tako natrpan dnevni red, prosim, preberite sami to, kar morate prebrati. In če to gre prek treh minut, potem to skrajšate ali pa to predložite po pisnem postopku. Anelin, prosim. Hvala lepa. Kar se tiče predloga sprememb, mislim, da moramo biti jasni, da mora ta predlog zagotoviti odpravo različnih nepoštenih diskriminacij. Zadovoljni smo sprejeli vidite, kar se tiče preusmerjanja glede restrukturiranja počevalka in eksplicitnega soglasja, vendar pa mislim, da ni dobro ne za potrošnika, ne za trgovca, če bi to še vedno imeli. Veliko krat se dogaja, da se potrošniki kar nekakrat vrnejo na isto spletno stran in vedno morajo dati soglasje. To se mi zdi absurdno. Seveda mora ostati za potrošnike enostavno niti na druge dele strani, če je potrebno. Če pa imamo geografsko blokiranje, če prihaja do preusmerjanja, omejevanja, potem mora biti za to temeljitev. Želimo biti kar se da učinkoviti, zato mislim, da bi bilo dobro vključiti informacije v splošne pogoje. O svojih prilogih sprememb govorimo o tem, da je področje uporabe te uredbe v skladu z direktivo o storitvah, prav tako sem vložila kar nekaj prilogov sprememb kar se tiče izključitve avtorskih sabin v ne audio-vizualni obliki. Tudi če je licenca že veljavna, to staja problematično, naprimer no, za ne audio-vizualne sabine, kot so glasba in knjige. Je knjige so teritorijalne, ali pa knjige se ponujejo po jezikovnih področjih. Trgovci se morajo sami odločati, ali želijo investirati v to ali ne. Kar se tiče um, glasbo po spletu, imate tudi to težavo, ko imamo obvezojoč čezmeni dostop, to bo vključevalo veliko težav in določenih delov te zakonodaje ne bomo mogli uveljaviti. Potrošniki ne bodo mogli nakovati po vsej Evropi. To ne bo dobro za potrošnike, to bo vodilo do višjih cen. Dita Harancova, prosim. Hvala lepa. Ne bom ponavljala to, kar sem že dejala. Rada bi se zahvalila Ruži za njeno delo. To je veliki ziv. Tukaj sem, Ruža, pred tabo. Tukaj sem. Torej, ne bom se ponavljala. Vendar pa nekaj točk bi rada izpostavila. Prvič, kar se tiče vsega uporabe, področja uporabe, mislim, da moramo iti v smeri potrošnikov. Ne, držim se torej tega načela, da moramo iti v skladu z direktivo o storitev. To je prek tega, zato se s tem ne strinjam. Naša skupina želi promet in tudi audiovizualni sektor vključen v to. MSP. Predlog komisije, mislim, da je bil popolnoma jasen, da MSP, ko kupujejo imeti polic, tako kot potrošniki, morajo imeti enako zaščito pred diskriminacijo. In to sedaj ni zajeto in to obžalujem. Mislim, da obstaja razlika, ko gredo na internet, lahko tako ali tako kupujejo, vendar pa imajo drugačen pravni status. Borili se bomo za pravico MSP-ov, da dobivajo najboljše ponudbe za svoje podjetje. Preusmerjanje sem za besedilo komisije z nekaj manjšimi spremembami in tukaj ponavljam to, kar je delala Virginija. 54. člen, ne bom ponavljala, kaj verjamemo. Mislim, da morajo biti avtorska dela vključena. 6. člen, tukaj pa spet obžalujem, da nekateri še vedno ščitite pogodbene določbe, ki so neposredno škodljive za potrošnike MSP in trgovce. Mislim, da vsaka skupina želi več pravne gotovosti za trgovce, da se odzavamo na njihove pomisleke da ne bo potrebno uporabiti 28 različnih zakonodaj za spoštovanje te uredbe. Zato vabim vse, da preberete 383 predlog spremembe in 135 ta predlog ustvarja ustrezno pravno podlago brez vrzeli, tako kar se tiče Rima 1 ali Bruslejana. Reda. Hvala lepa ko poslušam, ali naj vključamo avtorske sobine ali ne, imam vtis, da govorimo v dveh različnih ali celo več jezikih. Gospod Van Bosovit, Gozer sta izpostavili težave, kar se tiče licenciranja teritorijalnosti avtorskih sebin. In sta skušali to razrešiti v svežnju, kar predlaga poročevalka, kar se tiče neavtorskih, neavtovizualnih pravic, nima opravka ne s teritorijalnostjo, ne s geografskim blokiranjem. Še prav posebno v teh primerih geografskega blokiranja ne gre za avtorske pravice in zato tega ne moremo rešiti v direktivi avtorskih pravic, ker to niso vprašanja za avtorske pravice. Trgovec tukaj ima licenco in avtorske sobine niso težava. Prav tako bi vključila audiovizualne storitve, kaj ti, dokler licence ni, to ne vpliva na predlog poročevalke. Potrošniki pričakujejo, da bo v uredbi, ki se loteva geografskega blokiranja, zagotovljeno, da bodo videi vključeni v to. Saj v 40 odstotkih primerov, ker primer geoblokiranja ni so avtorske pravice. Laže je za ponudnike avtovizualnih storitev, da izpolnjujejo to uredbo, zato ker nimajo vseh težav, ki jih imajo drugi ponudniki storitev, ker v direktivi o audiovizualnih medijih imate tudi načelo izvorne države, ki velja pri ponujenju teh storitev. Kar se tiče veljavne zakonodaje, pomembna točka je za nas, da ne znižamo standardov potrošniške zaščite. Enostavno odprava geografskega blokiranja ni dovolj, ne želimo pa priti do tega, ko bi trgovec, ki je sledil pravo potrošnika, sedaj sledi samo pravo svoje lastne države. Še Ana Marija Korat, Bild, Evelyn Gebhardt, gospod Morten, Luke Gard in še nekateri. Ana Marija, hvala za celovito delo, hvala za to, da ste našli pravo ravnotežje med potrošniki in trgovci, situacija je za oboje dobra. Seveda je potrebno zagotoviti to, da potrošnikom ne bo prepričan dostop do določenih eh, spletnih strani ali do kupovanja storitev v drugi državi, da jim ne bo treba plačevati drugačnih cen glede na eh, kraj prebivanja ali nacionalnost. Sem pa proti obveznosti za podjetje, eh, da prodaja čez mejno. Upam, da bomo s predlogi sprememb dobili jasnejše besedilo. E, tudi uveljavljanje e, in izvajanje je zelo pomembno. E, pomembno je, da se stvari potem tudi nadzoruje in spremlja. In komisija je pripravila pilotni projekt, ki ga zdaj izvaja. To bo koristno urodje na tej poti. No, kar se tiče veljavne zakonodaje, pa mislim, da nima smisla, da Oziroma drugače bom povedala. Eh, trgovec mora obravnavati potrošnika, kot da bi bil eh, državljan njegove države. Mislim, da bi morali harmonizirati potrošniško zakonodajo, tako da v prihodnosti sploh ne bo več eh, vprašanje, katero potrošniško zakonodajo uporabljati. Pomembno se je tudi izogniti prekomernim bremenom za mikropodjetja in MSP-je. Ne smemo jih eh, siliti, da imajo vsa plačila sredstva na voljo v vseh državah članicah. Eh, tukaj bi morali omogočiti možnost izbire različnih plačilnih metod. Hvala. Evelin Gebhardt. Evelin Gebhardt. Hvala lepa, gospa predsednica, gospa Viki. Najprej želim upozoriti na to, da Martin ni bil član tega odbora, zato ni bil nikoli tukaj, niti ni nikdar dobil povabila. Gospod Kron je nadomestil Juto Steinruck. Ona ni imela časa priti sem zato, ker je koordinatorka v Emplu in tam trdo dela. Samo to sem želela razjasniti, zato ker vem, da se vse prenaša preko spleta in lepo bi bilo, če ne bi širili napačnih informacij. Dobro, vsebinsko povem vam lahko, da moramo poskrbeti za to, da ne bodo podjetniki imeli samo velikih prednosti od notranjega trga, ampak tudi potrošniki, Zato gre za to, da premustimo to razdrobljenost. Zato, ker določeni podjetniki, določeno podjetje skrbijo za to, da je trg razdrobljen, mi pa moramo poskrbeti, da je skupni trg namenjen tudi potrošnikom. Zato moramo poskrbeti, da Rima ena nikoli ne postavljamo pod vprašaj. Kajti, zaščititi moramo potrošnike, še posebej pred velikimi podjetji. To moramo imeti pred očmi, tega ne smemo nikoli več postaviti pod vprašaj tega, kar smo že dosegli. Pozitivnega seveda v Evropski uniji. Hvala. Hvala, Eveline. Hvala, ker si pojasnila. E, to, to je bila šala in pa dobrodošlica za novega člana. Mark Tarabila je naslednji, izvolite. Hvala, gospa predsednica. E, kot je povedala Roza, e, gre tukaj za e, ravnotežje med tem, da zagotovimo dostop potrošnikov do storitev na spletu in da zagotovimo tudi ustrezno zaščito ponudnikom storitev, torej da se ne bodo soočali z novimi stroški. Moramo zagotoviti, da bodo obstajale še možnosti za vsega, ustvarjati in pa za ustvarjanje in za prodajo po spletu. Mm, Tukaj imamo načelo teritorijalnosti. To ni samo slaba beseda, kaj ti omogoča eh, tudi ponudniku, da eh, svojo vsebino ponuja na svojem ozemlju in da na ta način tudi še lahko naprej ustvarja, torej da eh, si zagotovi vsebino, Eh, dovolj sredstev. Mm, mislim, da moramo imeti v mislih tudi ustvarjalce. Eh, vedno se govori samo o dostopu povsod in za vse. To je zelo popularno, ampak eh, za ustvarjalce je to lahko tudi škodljivo. In v končni fazi mm, bo to škodljivo tudi za potrošnike, ki v končni fazi ne bodo mogli več izbirati med različnimi eh, deli, različnimi stvaritvami. Torej, to bo škodilo tudi raznolikosti in pa ponudbi. Hvala, da ste me poslušali. Morten Lockhart. Morten Lockhart. Morten Lockhart. We'll get back to you, Roža. Uh... Na koncu bo beseda dobila Roža, no? Veseli me, da je poročevalka pri tem poročilu ušla v pravo smer. Veliko predlogov sprememb eh, iz skupine ALDE, kar ni nobeno presenečenje, to še dodatno krepijo. Mi želimo odpraviti neustrezno geoblokiranje. Um, Omenjata pa se uh, eh, Rim 1 in Bruselj 1, to je treba uh, spoštovati. Ne smemo uh, dopustiti, da uh, bo to uh, škodilo ponudnikom. Ne moramo pričakovati od njih, da poznajo 28 različnih uh, zakonodaj. Hvala. Hvala, Olga Senalova. Hvala. V tem odboru vse čas ponavljamo, da ne želimo razlikovati med storitvami na spletu in izven spleta, ko gre za zaščito potrošnikov. Sama bi rada upozorila na dva predloga sprememb, ki sem jih vložila in sicer ta dva odražata situacijo, ki obstaja v Evropski uniji. Državljani nimajo zagotovljenega dostopa do visoko kakovostnih storitev. 192. predlog spremembe govori o tem, Eh, in sicer govori o novi eh, uvodni izjavi. 369. pa nadomešča četrto uvodno izjavo. Mislim, da je besedilo uvodne izjave eh, zelo jasno. Če mi dovolite, ga bom tudi prebrala. Ta uredba bi morala veljati v primerih, ko nekdo trži proizvod kot identičen v proizvod Eh, različnih državah, eh, pa zmanjša njegovo kvaliteto v mm, posameznih državah članicah. Hvala. Kosulo. Marko Culo. Hvala, gospa predsednica. Razprava kaže na to, da besedilo ni preprosto ukvarja se z različnimi vidiki, naprimer s pogodbenimi vidiki, potem avtorskimi pravicami in tako naprej. Sam bi rad upozoril predvsem na vprašanje varstva avtorskih pravic. Mislim, da je napaka, da se s tem vprašanjem ukvarjamo na tem mestu. Mislim, da teh primerov ne bi smeli. Eh, obravnavati pri tem zakonodajnem aktu. To je predlog, ki sploh ni imel v izhodišču tega namena. Na ta način eh, lahko zmanjšamo tudi raznolikost vsebin, če ne bomo postopali previdno in zato ne bi smeli spreminjati pravil, ki že urejajo to področje in rešujejo spore. To je eh, še eno tveganje, s katerim se v tem trenutku soočamo. Eh, varstvo potrošnikov moramo dati na prvo mesto, ampak zagotoviti moramo, da bodo vse strani v sporu zaščitene. Tako bomo imeli tudi vse ustrezne varovalke na mestu. In tukaj se lahko zgodi, da bo majhno eh, podjetje reklo, da ne želi prodajati samo v svoji državi članici Potem pa se državljan v drugi državi odloči kupiti te storitve oziroma to blago in lahko pride do spora, ki bo tudi zelo drag za to majhno podjetje. Mislim, da to potem ne bi bilo pravično. Lepa. Vseh argumentov ne bom mogel v tem krešem času zaradi tolmačev navesti. Naj omenim dve točki. Veliko milijonov evropskih turistov letujejo v drugih državah, nakupujejo tam vsak dan in jih ne skrbijo potrošniške pravice, zadovoljne stranke so v drugih državah Evrope. Zato torej ni razloga, zakaj bi zakonodajalec omejeval te postopke nakupa po spletu, kar offline tako ali tako deluje. Veliko vzhodno evropskih potrošnikov pa se čuti zapuščene. To je nekaj, kar moramo sprejeti, pa naj se nam zdi pravljene. Komisija podala te predloge, imamo dve možnosti, ali bomo prišli do poenostavitve potrošniškega prava, popolnoma poenotenega, zato se zauzemamo kot politična skupina ELS, vendar pa na tej poti potrebujemo umestno rešitev za geografsko blokiranje. Zato bi me veselilo, če bi vse politične skupine na koncu sprejele strateško usmeritev. Hvala lepa. Thank you. That's the end of the speak Hvala. S tem smo zaključili seznam govorcev. Poročevalka je rekla, da bo potekalo še kar nekaj uh, srečanj s poročevalci v senci, tako da uh, jo prosim, če lahko uh, tam nadaljuje z razpravo, samo še za eno točko dobi besedo. Eno stvar bi rada povedala. Uprosti tite, včasih imam občutek, da niste dobro poslušali, čeprav sem počasi govorila. Predvsem Mark in drugi, glede eh, ne audiovizualnih audio pravic eh, z, oziroma vsebin z avtorskimi pravicami. Tukaj ne gre za filme, ampak za eh, glasbo, za e-knjige. Poleg tega sem rekla naslednje. Tam, kjer eh, trgovec že ima pravice. Če že imajo pravice, potem mislim, da ne bi smeli izvajati geografskega blokiranja. To je bilo v mojem predlogu. Nekateri vaši predlogi spremem pa gredo še dlje. Sama se zauzemam za neaudiovizualno področje in za, takrat, za tiste primere, ko nek trgovec že ima avtorske pravice. V tem primeru ne bi smelo priti do geografskega blokiranja. Vi predlagate še več in upam, da bomo prišli do neke dobre rešitve. Zahvaljujem se poročevalki, ker je te stvari tako jasno podala. Hvala. Res je eh, prišlo do zmede in zahvaljujem se vam za vašo jasnost. Zdaj pa besedo dobi eh, Dita Čarancova, ki je pročevalka glede finančne tehnologije, pliv tehnologije na prihodnost finančnega sektorja. Dita bo potem tudi eh, prevzela predsedovanje, ker bom jaz tekom te razprave morala oditi. Zdaj pa eh, Dita dobi besedo kot poročevalka. Hvala, skušala bom biti kratka, mislim, da bom lahko kratka. Mm, ko pogledam predloge sprememb, se mi zdi, da je poročilo deležno podpore eh, in sicer v širšem smislu nekaj izjem je. 59 predlogov sprememb je samo eh, kaj dodalo ali pojasnilo predlog. Nekateri predlogi sprememb socialistov pa so izpostavili tudi tveganja povezana s finančno tehnologijo. Želela sem si, da bi ton bil malo bolj blag, mislim, da bomo to morali še razrešiti. Skušala sem vključiti eh, čim več teh predlogov v eh, kompromisne predloge, skušala sem se tudi izogibati ponavljanju. Eh, Sekretarjat vam je, mislim, da v nedeljo poslal te kompromisne predloge oziroma že v soboto. Uh, mm, 23 točk uh, je pokritih in to bo zdaj nadomestilo izvorni predlog. Nekaj ključnih elementov bi zdaj povdarila. Uh, ehm, eh, torej, finančna uh, tehnologija bo napredovala, želimo, da uh, postane uh, pozitivna za vse akterje na trgu. Imeli bomo tudi delovno skupino za fintech v okviru komisije, prosili bomo za akcijski načrt načrt uh, v zvezi s fintekom še do konca tega mandata. Uh, eh, Ves čas eh, poudarjamo tudi potrebo, da se zagotovi izogibanje uh, davčnim goljufijam in tako naprej. Potrebujemo tudi standarde EBE e, ki bodo vključili tudi vse ideje našega odbora. Potem, kar se tiče algoritmov, je treba proučiti tveganja povezana z njimi. Mm, mislim, da avtomatizirane odločitve vedno lahko izboljšamo. Poleg tega je potrošnike treba redno in dobro obveščati. Kibernetske varnosti se zavedamo, to je zelo pomembno. Kompromisi potem uh, govorijo tudi o varstvu podatkov in pa o zasebnosti. Toliko na kratko in upam, da bomo sprejeli to mnenje. Eva Medel bo dobila besedo. Sama pa bi se vam tudi opravičila, ker moram zdaj sestanek zapustiti. Bom še spregovorila o imenu skupine EKR. Zelo sem vesela pristopa, ki ga je ubrala poročevalka. Mislim, da eh, so dobro, dobro odražene vse koristi. Eh, finančne tehnologije. Zdaj pa Eva. Hvala. Vesela sem, da smo poslali jasno sporočilo komisiji eh, glede tega, kaj za nas pomeni finančna tehnologija. Potrebujemo eh, nek enoten zakonodajni okvir. Fintech je pomemben za vzpostavljanje finančne institucije, pa tudi za nova podjetja, za novince na trgu. Komisija mora podati mm, celovit akcijski načrt za finančno tehnologijo. E, ta bo omogočil večjo predvidljivost, če posebej, ko gre za urejanje in regulacijo. Sama sem se srečala s številnimi podjetji z tega področja in to so podarili tudi oni kot e, ključno področje za njihov nadaljni razvoj. Zahvaljujem se Diti za pripravo kompromisnih predlogov sprememb. Mislim, da se lahko vsi strinjamo, da so vse ključne točke vključene. Dita je eh, to omenila, kibernetska varnost je tukaj zelo pomembna, kako se s tem ukvarjati, potem varstvo potrošnikov, ki mora postati jedro okvira za fintek, pa tudi dostop do financiranja za MSP-je, eh, s tem, da povečamo dostop do kreditov in posojil upam, da bomo še naprej delali konstruktivno in zagotovili eh, to, da bo naše mnenje sprejeto tudi v odboru Ekon. Hvala. Danti. Hvala, Nikola Danti. Hvala, gospod predsedujoča. Ključno vprašanje tukaj je potreba potem, da se zmanjša pravna negotovost na tem področju. Želimo tudi doseči inovativen eh, finančni ekosistem, mm, inovativne finančne storitve, ki bodo koristile našim državljanom. Podjetje in državljani bi morali zaupati temu sektorju. Mm, zahvaljujem se poročevalki za njen predlog in pa tudi za predlagane kompromise. Mislim, da uh, gredo vsi v pravo smer. Rad bi upozoril na nekaj eh, predlogov sprememb, eh, ki sem jih sam pripravil. Te, eh, ti so zelo podobni vsemu, kar so že povedali prejšnji govorci. Potrebujemo akcijski načrt za finančne storitve na evropski ravni, torej akcijski načrt za fintech. Potrošniki morajo biti v jedru tega uh, področja osebni podatki eh, so tukaj zelo pomembni in občutljivi, potem moramo zagotoviti visoko stopno transparentnosti in pa tudi učinkovita pravna sredstva. Eh, zaščititi je treba digitalne plačilne storitve, eh, ki potekajo čez mejo. Prednosti morajo biti zagotovljene tudi za MSP in mikropodjetja, banke pa je treba spodbujati, da bodo eh, zagotavljali vse ustrezne storitve. Zelo pomembno je tudi, da eh, ta direktiva začne čim prej veljati. Čestitke eh, k že upravljenemu delu. Hvala. V imenu skupine EKR je že govorila Viki, je tu kdo iz skupine zelenih? Ne, guje tudi ne. E, želi še kdo spregovoriti na to temo? Tudi ne. Dobro, bom e, se samo odzvala na to, kar je povedal Nikola. E, rekel je, da gremo v pravo smer, upam, da bomo stvari še izboljšali. Vsi poznate časovnico. 21. marca bo potekalo glasovanje. Hvala, zdaj pa še naslednja točka oziroma zadnja točka na dnevnem redu. To je internetna povezljivost za rast, konkurenčnost in kohezijo, Evropska gigabitna družba in 5G. Naš poročevalec, gospod Lopez iz Turis White, eh, bo takoj dobil besedo. Uh, dragi kolegi, dragi poročavci v Senci, 6. februarja smo tukaj razpravljali o uh, povezljivosti uh, za konkurenčnost rast in kohezijo, uh, torej Evropska gigabitna družba in 5G. Uh, Takrat sem že slišal eh, pozitivni ton strani vseh vas in strani večine političnih skupin. Eh, rok za predloge sprememb je potekal, 83 je bilo vloženih, sam sem jih 17 eh, vložil. 66 hm, pa jih je bilo vloženih strani drugih političnih skupin. En Eh, mislim, da imamo dobro osnovo za kompromisne predloge. Tako bomo lahko ukrepili besedilo, ki ga bo potem ta odbor predstavil. No, večina predlogov sprememb eh, si prizadeva za to, da bi eh, gigavidna družba in 5G, eh, da bi to hm, postalo realnost v Evropi. Eh, še vedno moramo sporočevalci v senci razpravljati o določenih zadevah. No, treba je zmanjšati eh, eh, digitalno vrzel med urbanimi in ruralnimi območji. To smo povdarili tudi 6. februarja. Ni še zelo jasno, katere tehnologije uporabiti, ampak vemo pa, da je uporaba 5G odvisna od uh, številnih akterjev od e, e, telekoma, od različnih e, industrij, od institucij in tako naprej. Rad bi povedal, da bo infrastruktura na določenih območjih vzpostavljena in zagotovljena, tako da bomo lahko začeli uporabljati 5G. Prav tako bomo v določenem obdobju lahko uh, zagotovili tudi to, da se bo zmanjšala ta uh, vrzel. Zato pa so potrebna seveda javna in zasebna sredstva. Zagotoviti je treba tudi zaupanje v investicije in pa pravno gotovost. Želimo ustvariti enake možnosti s mm, primernim pravnim okvirom, brez pretirane birokracije in ovir. To vedno rad poudarim. Uh, delamo za to, da bi koristili notranjemu trgu, da bi spodbudili notranji trg in eh, zagotovili koristi za potrošnike. To je eh, velika priložnost, da okrepimo ta trg, da tudi spodbudimo kohezijo, rast in ustvarimo nova delovna mesta in eh, novo bogatstvo. Tri točke se mi zdijo pomembne, ki jih bom uh, skušal hraniti tudi v končnem besedilu. Več vključenosti, eh, potem uh, druga stvar, to je strateška priložnost za Evropo in tretjič, uh, tukaj potrebujemo akcijski načrt, uh, da bo Evropa vodila na tem področju. Mm, potrebujemo uh, tehnologije 5G. Uh, to je najboljša pot do dokončanja digitalnega trga. Eh, tako bo tudi eh, široko poslovni internet eh, in hitre povezave bodo spodbujale rasti delovna mesta. Zdaj se razvijajo tehnologije 5G in Evropska unija mora na tem področju postati vodilna, kajti ta vodilna vloga na svetovnem trgu prinaša številne prednosti. industrija uh, mora uporabljati te tehnologije. To je ključnega pomena za to, da uh, preidemo tudi na internet stvari. Prepričan sem, da mora tudi zasebni sektor eh, tukaj pri spremu teh norm in pravil uh, prevzeti neko vodilno vlogo. Treba je nadaljevati in uh, Mm, okrepiti uporabo tehnologij 5G, eh, s tem bomo preprečili fragmentacijo trgov in pa tudi odpravili ovire, ki eh, ovirajo interoperabilnost. Želimo si notranjega trga brez ovir. Mm, Evropska komisija bo pripravila akcijski načrt eh, za tehnologije 5G, 5 milijonov delovnih mest bi to lahko ustvarilo in eh, s tem bomo dosegli tudi bolj dinamičen notranji trg. Prav tako se bo dvignila rast. Digitalni trg bo tako uh, okrepljen in tudi bolj dinamičen. Mi uh, želimo ustvariti predvsem uh, nova delovna mesta. To je naš ključni namen. Zahvaljujem se že za vse predloge sprememb. Uh, Hvaležen bom tudi za vaše nadaljne predloge in upam, da bomo skupaj čim prej prišli do kompromisov. Hvala. Hvala, zdaj pa politične skupine. Eh, Nikola Danti. Hvala. Gospod Sergio Gutierrez eh, ni mogel priti na sestanek, zato me je prosil, naj preberem njegova mnenja in stališča. Sam jih bom malo skrajšal, eh, zato ker imamo premalo časa. Mogoče ne bodo ta stališča predstavljena tako celovito, kot bi si kolega želel, ampak eh, potrudil se bom po najboljših močih. Predlogi sprememb se mi zdijo dobri, tako tisti, ki jih je vložil poročevalec, kot drugi kolegi. Mislim, da imamo dobro izhodišče za kompromise. Štiri prioritete ima moja skupina. Prednosti te tehnologije je treba izpostaviti. Mm, seveda je pomemben internet stvari, eh, tehnologije 5G pa imajo še druge prednosti, eh, ki izhajajo predvsem iz hitrosti teh tehnologij. Naprimer, uporaba avtonomnih uh, vozil, potem avtonomno zdravstvo, izboljšane videokonference. To ne bo dobro samo za potrošnika, ampak tudi za MSP-je. Potem uh, hiter internet, to je tudi pomembno. Drugič, uh, investicije so pomembne, zato da bomo dosegli cilje povezljivosti do leta 2025, potrebujemo konkurenčno ozračje treba je zagotoviti dobro povezljivost, ki bo tudi visoko kakovostna. Zato pa je seveda uh, predpogoj tudi ustrezna infrastruktura. Prosili smo za več sredstev za uh, to novo infrastrukturo. Imamo tudi ambiciozen načrt financiranja 5G, treba ustvariti in izkoristiti sinergije, ki že obstajajo na tem področju in pa javno-zasebna partnerstva. Uh, Prav tako mm, bi si želeli, da bi operaterji več vlagali v infrastrukturo, zato da se poveča povezljivost na ruralnih območjih in da se poveča pokritost s tehnologijami 5G. Treba je zmanjšati digitalno vrzel. Mm, pozitiven prispevek za naše gospodarstvo potrebujemo in to mora biti povezano s tehnologijami 5G. Zmanjšati je zato treba digitalno vrzel. Četrtič, standardi so pomembni. V skupini S in D mislimo, da je treba hitro začeti s standardizacijo tehnologije 5G, tako da se bomo izognili fragmentaciji na trgu in da bomo preprečili ustvarjanje okvir, ovir za interoperabilnost. Na zadnje pa bi priporočil branje še svoje predloge sprememb, ki prinaša tudi določene novosti k temu besedilu. 25. predlog je tak, eh, govori pa o brezžičnem internetu. Nekaj, ker nihče, Alde, Morten izvoli. Hvala, gospod predsedujoča. z 2G smo se lažje pogovarjali, s 3G smo brskali po spletu, 4G pa lahko gledamo videe na internetu. No, zdaj je čas, da bo zadeva res poletela in čas je, da bodo potrošniki dobili kar največ od tega. Zaradi tega moramo ukrepati na evropski ravni, kajti drugače nas bodo spet drugi prehiteli. Moji predlogi spremem podražajo posvečene temu, da bi dosegli kar največ za potrošnike v vseh delih Evrope. Pripričan sem, da lahko svoj cilj dosežemo, če bomo gradili partnerstva med vertikalnimi industrijami in podjetji, naprimer zdravje, energija, mediji in zabava. Uspešno izvajanje gigabitne družbe in 5G zahteva pravočasno sprejemanje kodeksa za komuniciranje, zato da zagotovimo pravno gotovost in predvidljivost za ponudnike telekomunikacijskih storitev. Nekaj dela nas še čaka, da ne bomo dobili možične jelke. Upam, da bo na koncu dobili dobro mnenje o imku in ko sem prisluhnil svojim zelo sposobnim kolegom, mislim, da bomo to tudi dosegli. Veselim se že nadaljnega dela v zvezi s tem. Hvala lepa. Še kdo? Ne, v redu, Antoniju se želiš še oglasiti simplemente para Да, у примеру Серхия Гутьерреза. Мне ясных у всех этих пять точек. 25. člen je bil omenjen, na to gledam pozitivno in ga bom tudi vključil v enega od svojih kompromisov. Sicer pa se zahvaljujem za vse. Eh, ideje, tako iz skupine socialistov kot Halde uh, eh, in lotili se bomo priprave kompromisov. Hvala. Remind... Hvala lepa, samo da vas opozorim, 21. marca bomo o tem glasovali. To je vse in s tem je konec tudi naše seje. Naslednja seja bo 13. marca ob sedmih. Sedmi začer. Hvala, to je vse, lepo večer vsem.